Ja. ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir nehmen Spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, nadaljujemo eh, z našim pogovorom. Danes popovdan eh, bomo govorili o goljofijah s DDV-jem eh, pri podjetjih in govorili bomo o utajah DDV-ja saj smo mi zato pristojni tu v parlamentu. Eh, vesela sem, da lahko po določenem času ponovno govorimo o tej temi. Medtem je bilo sprejet eh, nekaj zakonodaje. Eh, Andrej Novakov je naš poročevalec, vsi dobrodošli. Vsekakor se bomo pa često temo ukvarjali danes in tudi v prihodnje. Hvala lepa, gospa Eh, predsednica, v veliko veselje mi je, da vas eh, lahko pozdravim tukaj danes na razpravi o resni temi, eh, čeprav je že začetek poletja, sem prepričan, da to ne bo zgolj samo en dogodek v našem odboru za nadzor proračuna ta dogodek naj bi pomagal najti konkretne rešitve. 12 odstotkov eh, prihodka v evropski proračun na prihaja iz DDV-ja. Zaradi tega je DDV ključnega pomena za evropski proračun. 50 eh, milijard znaša škoda zaradi goljofij z DDV-jem. Eh, v čezmenem prometu in mi imamo že velik problem pri obravnavi eh, tega problema in dosti krat eh, podcenjujemo grožnjo evropskemu proračunu. Vrzel pri eh, DDV-ju je v letu 2013 eh, znašala 170 milijard evrov in eh, Eh, celotni dohodek iz eh, DDV-ja v eh, Evropski uniji je 1,3 biljona in to je 70 od 7 odstotkov. 17 odstotkov in mi smo hoteli Eh, zmanjšati število goljofij za 80 odstotkov in to je seveda dober cilj, za katerega se splača prizadevati. Eh, za enkrat eh, se borimo z pretirano birokracijo tudi pri DDV-ju in na ta način seveda Eh, nastaja možnost za goljofijo. Bolje je, če imamo bolj preproste sisteme eh, in strožje kontrole na podlagi resničnega tveganja. Eh, zagonska podjetja v Evropi potrebujejo posebno pozornost Tu se moramo potem odločiti za nižji DDV, tehnično pomoč na terenu. E, torej, najprej je treba pomagati podjetjem pri rasti, saj so hrbtenjača e, našega gospodarstva v Evropi in e, na ta način tudi preprečimo goljofije z DDV-jem na samem začetku. E, veselim se prispevkov vseh gostov, ki so danes e, tukaj. Vesel sem, da je tu eh, tudi generalni direktor eh, Giovanni Kessler, tu je tudi generalni direktor Steven Quest iz eh, GD Taksuda, Carolyn Ider tudi iz GD Taksud, Jarko Liljander, upam, da sem pravilno izgovoril ime, potem Stefan Bajdenc za OECD, Eh, potem predstavnik KPMG iz Belgije. Torej, tu imamo tudi predstavnike iz različnih eh, sektorjev, ki bodo predstavili različna mnenja. Torej, veselim se eh, zanimive razprave danes popovdan. Hvala goljofije, z DDV-jem in predstojnosti Evropske unije je eh, za nas pomembna tema, saj se svetom eh, tudi pogajamo o pravni podlagi za evropskega toživca in eh, ravno pri vprašanju DDV-ja ne dosežemo napredka in danes moramo zbrati argumente za evropsko pristojnost za DDV. Kakšne so prednosti za države članice? države članice verjamejo zelo v lastni sistem in ne v to, da bi evropska raven prinesla dodano vrednost. In zato je pomembno, da dobimo danes eh, dejanske informacije. Eh, eh, GD Taksud, generalni direktor, gospod Kvest, dobi besedo za deset minut, relativno novi ste v tej funkciji od januarja naprej. Veselimo se dobrega sodelovanja z vami, beseda je vaša, prosim. Uh, hvala lepa, gospa Gresle, hvala eh, lepa. Eh, tudi pozdravljam gospoda Novakova, poročevalca. Vesel sem, da lahko danes govorimo o tej pomembni temi. Kot je poročevalec izpostavil, eh, je eh, se danja vrzel pri eh, DDV-ju v Evropi. 170 milijard evrov in to pomeni, da je skrajni čas, eh, da bolje poberemo eh, DDV in da se bolj borimo proti goljofijam. In uh, eurobarometer je pokazal, eh, da 66 odstotkov vprašanih v Evropski uniji meni, da Evropska unija ne deluje dovolj odločno v boju z opar goljofije pri DDV-ju, torej treba je stvari vzeti bolj resno. Se pravi, tudi ta javna predstavitev je prišla v pravem času. Vesel sem, da lahko govorim o tem, kako lahko sodelujemo, kako lahko začnemo bolje zbirati DDV in kako se lahko borimo eh, proti goljofijam eh, na enotnem trgu aktivno sodelovanje med administracijami držav članic je nujno eh, potrebno, če želimo dobro pobirati davke in poročila eh, komisije in računskega sodišča o tem, kako države članice uporabijo obstoječe instrumente za administrativno sodelovanje na tem področju, kažejo, da je to čezmeno sodelovanje mogoče izboljšati. Eh, kot veste, je komisija pred kratkim predlagala akcijski načrt o DDV-ju eh, in sicer aprila letos. Tu imamo eh, obsežno agendo za modernizacijo politike DDV-ja v Evropski uniji in tu bi rad izpostavil štiri področja iz tega akcijskega načrta, ki so relevantna za Eh, ta del eh, sestanka, se pravi boljše administrativno sodelovanje. Administrativno sodelovanje eh, se mora razviti in sicer od izmenjave informacij med delitvijo informacij. Potrebno je zagotoviti dostop do podatkovnih baz, hkrati pa tudi upoštevati pravila za varstvo podatkov tu gre za uh, avtomatičen dostop do večjih kategorij uh, informacij, ki so na voljo v državah članicah. In tu se sprašujemo, kdo naj bi imel pravzaprav dostop do teh informacij, davčni organi ali pa celo uh, širše organi uh, pregona, carinski organi in tako naprej. Eh, se pravi, eh, omejitev dostopa do informacij je prav gotovo pomembna, prav tako kot tudi delitev informacij. Eh, ko imajo davčni inšpektori dostop do informacij, je treba seveda skupaj analizirati informacije in se odločati za hitrejše ukrepanje. Eurofisk je mreža, ki že obstaja, tu so povezani strokovnjaki na tem področju in ti lahko razvijajo eh, zmogljivost za eh, ocenjevanje tveganja. Eh, mi seveda potrebujemo administrativno sodelovanje tudi onstran naših meja Evropske unije. Komisija bo v imenu Evropske unije tudi sprejela sporazume, ki bodo razširili administrativno sodelovanje na področju DDV-ja z Norveško ta sporazum bo tudi standard za bodoče sodelovanje z drugimi eh, velikimi eh, trgovinskimi partnerji. Potem je treba seveda zagotoviti eh, skladnost s pravili, spoštovanje pravil. Eh, ko smo pripravili akcijski načrt za DDV, smo tudi objavili prvi vodič za sodelovanje med davčnimi upravami in podjetji pri boju eh, proti goljufijam z DDV-jem. To je tudi pomembno za eh, telekomunikacije, za druge sektorje, naprimer eh, e-trgovine in podobno. Eh, potem eh, Evropski forum za DDV povezuje poslovneže in administracije in tu eh, naj bi pravzaprav premostili prepad med davčnimi upravami in podjetji, vključili naj bi zlasti tudi MSP-je, promovirali dialog in skupne projekte. Eh, tretje področje, eh, na katero se bomo osredotočili, je podpiranje eh, držav članic pri modernizaciji in okrepitvi njihovih zmogljivosti in davčnih uprav. Treba je torej povečati njihovo zmogljivost pri zbiranju, pobiranju DDV-ja in boju proti goljufijam. In tu komisija lahko ponudi platformo za širitev znanja in izkušenj, tako na strateške kot tudi na operativni ravni. Mi lahko uh, uh, razvijamo tudi uh, uh, uh, kadrovske vire, lahko uh, se pač dejansko kompleksno lotimo vprašanja goljufiji. Eh, naj nakratko tudi omenim Evropski semester, ki je zelo mogočen instrument za zagotavljanje davčne pravičnosti in mi se borimo eh, eh, skupaj z državami pri preprečevanju izogiba plačevanja davkov, goljofijam in utaji. Se pravi, tu imamo usporedne instrumente za Eh, strogo zakonodajo o DDV-ju, se pravi, tu se na razne načine lotevamo tega vprašanja. Za zaključek je treba izpostaviti, eh, da je DDV zelo pomemben vir prihodka za države članice, pa tudi za proračun Evropske unije in mi moramo zaščititi ta eh, dragoceni vir financiranja in krepiti seveda tudi solidarnost in sodelovanje med davčnimi upravami. In Eh, to je nekaj, kar bomo seveda eh, zelo natančno eh, formulirali v našem akcijskem načrtu oziroma kar smo natančno formulirali v Eh, tem akcijskem načrtu so ključne aktivnosti, ki nas eh, peljejo počasi k eh, definitivnemu režimu za DDV in modernizaciji tega sistema, saj današnji sistem ni več skladen z modernimi zahtevami. Poleg tega so potrebni tudi spremni ukrepi, s katerimi bomo pravzaprav ehm, uredili ehm, posebna sektorska vprašanja, pa naj gre za digitalni trg, za MSP-je ali vsega um, kaj drugega, okrepiti želimo administrativno sodelovanje in uh, uh, davčne uprave držav članic naj bi bolje sodelovali pri boju z opr goljufije. Upam, da bodo te uvodne uh, opombe dale nekaj spodbud za uh, razmišljanje in tudi predstavo o našem delu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Jaz bom sedaj eh, eh, nadaljevala z generalnim direktorjem za boj proti goljofijam. Eh, gospod Kessler, dobrodošli, beseda je vaša. Najlepša hvala. Gospa predsednica, hvala lepa za povabilo. Hvala lepa gospodu poročevalcu. Eh, jaz eh, se bom navezal na to, kar je povedal eh, kolega. Lahko podpišem vse to, kar je povedal, ne da bi to ponavljal. Rad bi se osredotočil zlasti na vidik čezmejnega vidika goljufiji z DDV-jem. Zadnje študije kažejo, da znaša zguba prihodka 50 milijard in sicer zaradi eh, čezmejne goljufije z DDV-je. Eh, celotna eh, vrzel pri DDV-ju znaša 170 milijard. To pomeni, da je goljofija z DDV-jem v čezmejnih odnosih zelo velika. Eh, torej, goljofije z EDV-jem imajo zelo velik učinek, eh, naprimer eh, goljofije z vrtiljakom. Včasih so te goljofije zelo preproste. Preprosto je vzpostaviti slamnatno podjetje v drugi evropski državi, torej to je res zelo, zelo preprosto in tudi splača se. To moramo priznati. E, problem je v tem, da je e, zelo težko odkriti take primere in ko odkrijemo take primere, je to ponavadi prepozno. Zakaj je to težko odkriti? E, zakaj je težko torej odkrivati, ker to ni v interesu držav članic. E, torej vse e, upletene države članice imajo različne interese in med njimi ni komunikacije. E, e Torej niso vse e, države članice enako zainteresirane za odkrivanje, kajti izgubo nosi ponavadi ena sama država članica in ta izguba prihodka zaradi goljofiji je ponavadi prepuščena nacionalnim carinam, preiskovalnim organom, davčnim organom in tu imamo fragmentirane interese. Zaradi tega, ker gre pač za eh, čezmejno kaznivo dejanje. In to je pravzaprav šipka točka pri odkrivanju to vrstne goljufije. Eh, to bi lahko pravzaprav eh, izboljšali situacijo z boljšim sodelovanjem. Ne bi pa mogli vsega tega odpraviti, eh, kajti preiskave so vedno v rokah nacionalnih organov, goljofija pa je nadnacionalna. Druge podobne goljofije Eh, so carinske eh, goljufije, ki jih imenujem CP45. Tu gre za blago, ki se začasno uvozi v Evropsko unijo v določeno državo in se potem iz te države Eh, prevaža v drugo državo, kjer je treba plačati DDV-je eh, in država, ki je država eh, prejemnica, se ne zanima pravzaprav za to, kje so uh, Eh, kje je to blago? Naprimer, blago gre eh, preko Italije na Polsko, pa nikoli ne prispe na Polsko in zaradi tega nikoli eh, ne plačajo DDV-ja za to blago. Zaradi tega, ker naprimer Poljaki sploh ne vedo, da je neko blago namenjeno na Polsko. Tu ni nekdo dober, drug slab. In tudi boljše sodelovanje ne bo pomagalo v tem primeru, zaradi tega, ker ni v interesu ene države članice, naprimer recimo nizozemske, kamor pride zelo veliko blaga in je to tranzitna uvozna država, torej nizozemska tu nima nobenega interesa. Torej tu gre za eh, čezmejno goljofijo ki dosti krat vključuje tudi skupine, eh, ki se ukvarjajo z organiziranim kriminalom in eh, s takimi goljofijami se moramo ukvarjati na evropski nadnacionalni ravni. Eh, omenjeno je bilo že poročilo računskega sodišča, ki je prikazalo strukturne pomankljivosti našega odziva Pravno gledano, saj smo tu v zakonodajnem odboru, lahko rečem naslednje. Tu v tej dvorani mi vsi vemo, da obstaja pravna eh, podlaga v pogodbi in sicer člen 325. Jaz seveda tukaj pridigam tistim, ki so že prepričani, eh, vendar mi moramo to vedno znova ponavljati in eh, predsednica prav dobro ve, da je treba stvari stalno ponavljati da obstaja neka obveznost, eh, ki je zapisana v pogodbi. Tu gre torej za eh, zadeve Evropske unije. Jaz nisem tukaj zato, da vam prebir to, kar že veste. Eh, tu imamo tudi sodno prakso sodišča in sodišče tudi pravi, da gre za vprašanje evropskega interesa in to ima seveda tudi določene posledice tudi za preiskave. E, e, Naprimer Olaf. Mi lahko vprašamo Olaf, kaj pa počnete? Praktično e, bi lahko izpostavili tri stvari. Pravzaprav pa ne uh, kaj počne torej Olaf? Olaf dela politiko, torej mi povemo parlamentu to, kar že ve, torej to pomeni, da mi pravzaprav ne oblikujemo politike, potem pa imamo majhen eh, program finančne podpore državam članicam, eh, ki naj bi s tem okrepile sodelovanje. Mi to sicer počnemo, vendar to je v majhnem obsegu, to je nerelevantno. Vendar kaj bi pa lahko storili? In eh, Olaf je že pred mnogimi leti začel eh, preiskovati stvari, potem smo pa nehali to delati. Eh, to je tudi del naših pristojnosti. In sicer eh, člen 325 nam to omogoča eh, in tudi eh, sodbe sodišča. Tu gre za finančne interese Evropske unije. Moj predhodnik pa je sklenil, da ne bomo tega več počeli, ker tega nismo več mogli početi zaradi številnih razlogov. Glavni razlog pa je, da države članice tega niso hotele. Niso hotele tega vprašanja prepuščati Evropske unije tu je sicer nekaj izjem, ena ali dve države članici, eh, no Italija naprimer eh, je izjema. Vendar to ne zadošča zaradi tega, ker gre tu za nadnacionalne eh, uh, goljufije. Omenjali ste uh, Eurofisk, to je seveda tudi zelo pomemben instrument nikoli Olafu niso dolovi, do, pustili, eh, da eh, dobi podatke Eurofiska. To so podatki, ki jih delijo države članice med seboj, nam pa jih ne dajo. Kako naj potem preizkujemo stvari? Poleg tega imamo tudi zelo malo orodij za eh, preiskave, to zelo dobro veste. Mi jih seveda izkoriščamo v celoti, vendar eh, kontrole na kraju samem eh, so po naši zakonodaji najmočnejše orodje, vendar tega ne moremo uporabiti tu pri to vrstnem kaznivem dejanju. Se pravi, treba bi bilo ažurirati tudi instrumente, s katerimi eh, lahko OLAF ukrepa. Deloma obstajajo, eh, ne moremo jih pa uporabljati, naprimer tu pri tej nalogi. Naprimer, eh, minimum dostopa do bančnih računov. Kako lahko naredimo take preiskave, če nimamo dostopa do bančnih računov? OLAF. Eh, bi rad bil del rešitve, seveda skupaj z nacionalnimi organi. Radi bi sodelovali z njimi eh, pri eh, koordinaciji in preiskavi primerov. Če bi to države članice sprejele, česar pa ne počnejo v tem trenutku, saj na operativni ravni, bi seveda Eh, lahko ažurirali eh, tudi orodja, ki so nam na voljo. Mi smo evropejci eh, in mi bi lahko delali preiskave brez omejitev, ne bi se morali omejevati na eno državo, eh, eh, urad Evropskega tožilca, EPO, bi bil prava e, rešitev ali pa vsaj pomemben del rešitve eh, nadnacionalne evropske goljufije, kot naprimer goljufije z DDV-jem, potrebujejo seveda tudi nadnacionalna evropske odgovore, nadnacionalne evropske preiskave. In EPO bi bil pristojen za take eh, preiskave v interesu Evrope in držav članic. Ponavljam stvari, eh, ki jih vi, eh, gospa predsedujoča, in vsi drugi zelo dobro veste. Mi imamo direktivo PIF, ki je vsega, o boju zoper eh, goljofije, eh, zoper eh, finančne interese Evropske unije in goljofije na področju DDV-ja spadajo pod direktivo PIF in to bi spadalo v pristojnost EPA. Vendar mi bi tudi na ravni eh, tožilstva morali imeti možnost evropskih preiskav eh, pri primerih goljofije z DDV-jem. To bi eh, v veliki meri spremenilo sedanjo situacijo. Hvala lepa. To bedo spremljam že nekaj časa in človek se čudi, zakaj eh, tu ne dosežemo niti polževe hitrosti, še počasnejši smo v pifu in v pravni eh, podlagi za evropskega toživca imamo zopet eh, enoletno blokado in to je nespremljivo in zaradi tega moramo danes še enkrat razmisliti, kako bomo povezali te instrumente in še enkrat eh, prikazali dodano vrednost eh, teh ukrepov, če bi jih uresničili. Hvala lepa za vaše besede. Nadaljevali bomo z našim dnevnim redom. Tudi jaz bi rada zastavila nekaj vprašanj. Eh, gospod generalni direktor Kvest, omenili ste Eurofisk. Eh, Eurofisk je eh, bedno orodje, beden instrument v primerjavi s tem, kar bi potrebovali. Pri Eurofisku niti ne sodelujejo vse države članice, to je na prostovoljni podlagi. Bi vas lahko vprašala, kaj nam prinaša Eurofisk, česar ne in kaj bi potrebovali? Eh, sedaj eh, se začenja nek eh, projekt o reversed charge. Gospoda Langna pozdravljam tukaj iz seveda vprašanje obema. Kaj lahko pričakujemo od tega pilotnega projekta? Torej, Andrej, opravičujem se, ker sem te prehitela, sedaj si ti na vrsti. Well, from my side... Hvala lepa. Tudi jaz imam nekaj vprašanj za prejšnje govornike. Sprašujem se, kakšen je postopek? Kako oni menijo, da bi lahko zagotovili več možnosti za OLAF, da preizkuje konkretne primere, vključno z dostopom do bančnih računov, ko in če je to potrebno za ugotavljanje goljufi ali goljufi z denarjem Evropske unije. Drugače samo kažemo na probleme, ne najdemo pa konkretnih predlogov za rešitve. Če gre za čezmejni kriminal, potem potrebujemo seveda čezmejne ukrepe in boje proti njim. nekatere družbe imajo slabe namene in dobro komunicirajo med seboj, ko gre za goljufije. Ampak, ko morajo komunicirati institucije, prihaja do ovire. Torej, kakšen je postopek? Kaj menite, da bi morali storiti? In seveda najbolj pomembno, kdaj? Hvala ta za gospoda Kesslerja. Gospod Javor je prosil za besedo. Hvala, gospa predsedujoča, hvala Andrej za to, da si organiziral to zelo pomembno predstavitev. Nažalost je to tik pred poletnim odmorom, zato obisk ni precejšen. Vseeno gre za pomembno vprašanje, moj pristop je malce drugačen, ampak povedati moram da imamo že dolgo razprave o tem, kaj bi lahko storili na področju goljofij v zvezi z DDV in tako naprej. Kakšne so pristojnosti institucij EU, kaj bi lahko bila institucionalna rešitev za ta problem. No, sam sem prepričan, da v končni fazi to ni pravno vprašanje, to je politično vprašanje. vse pomankljivosti, ki jih je generalni direktor Kessler lepo predstavil, so dejansko problemi. Problemi obstajajo na področju sodelovanja med državami članicami, prav tako ni poročanja strani oblasti in preprosto ni sodelovanja. Problem ni zakonodaja problem niso institucionalna vprašanja, problem je pomankanje politične volje. Mislim, da bi morali to preseči in to je problem. Mi v tej dvorani se tega zavedamo in Giovanni je prav tako lepo povedal. Še vedno nimamo preiskovalnih pristojnosti institucije ne morejo iti v države članice in preiskati specifične primere. Olaf se zanaša samo na poročanje oblasti držav članic in tudi sankcije so popolnoma v rokah držav članic. Torej, ne moremo pričakovati razvoja v zvezi s tem. Zato mislim, da bi morali problem goljofi na področju DDV dvigniti na evropsko raven, vendar zato bomo potrebovali politični dogovor. Mislim pa, da tega ne bomo dosegli. Pomankanje politične podpore za to ima različne razloge v različnih državah članicah. Obstajajo države članice, ki menijo, da imajo popolne oblasti in da ne potrebujejo nekih bruselskih institucij, ki bi sodelovali za nacionalno ravnjo, zato ker so pač tako dobre na nacionalni ravni. Ne bom omenjal specifičnih držav članic, pač pripričani so, da dobro opravljajo svoje delo in da se dobro borijo proti goljofijam na področju DDV in tudi drugim oblikam davčnih goljofij in izogibanja davkom v nekaterih drugih državah članicah in tudi to je treba povedati, so stopnje korupcije tako visoke, da so skorumpirani celo najvišji organi, to so davčni organi in drugi najvišji deli oblasti. Zato države članice niso pripravljene sodelovati z drugimi državami članicami, zato da bi bili učinkoviti na področju boja proti goljofijam v zvezi z DDV, ker jih to pač ne zanima. In zato ni politične podpore ali koalicije za to, da bi Olafu dali preiskovalne zmogljivosti in da bi oblikovali učinkovit urad Evropskega javnega toživca. Čakamo na nov predlog za EPPO, Evropski urad javnega toživca, ampak nekoliko sem skeptičen kaj te je. Vprašanje je, kako močan bo ta urad. Bojim se, da bo ta institucija podobna Olafu, da bodo torej samo kljukali svoje cilje, torej imamo urad Evropskega javnega doživca, ki pa seveda ne bo imel nobenih pristojnosti. Brez politične podpore držav članic mislim, da nam ne bo uspelo najti tehnične, pravne in institucionalne rešitve za ta problem, zato ker bomo morali premostiti ovire pri vsakem specifičnem primeru. Lani smo imeli poročilo PIF in v odboru KONT smo govorili o tem, ali uredba PIF pokriva DDV ali ne. Spraševali smo se, ali imajo komisija in evropske institucije pravno podlago za to, da ukrepajo v zvezi z DDV. No, na koncu smo dobili večino za to, ampak imeli smo razpravo na to temo. DDV je pač tema, kjer se moramo spraševati, ali imajo institucije EU pravice in pristojnosti. Podobnih bojev je na stotine in preprosto ne vidim, kako bi lahko to premestili, kako bi lahko zagotovili politično podporo, ki jo potrebujemo za to, da se bomo borili proti goljofijam na področju DDV v državah članicah na ravni EU, da bi zaščitili evropske davkoplačevalce. Seveda pa je to v interesu tudi davkoplačevalcev nasploh. No, mislim, da moramo biti močnejši od določenih držav članic in političnih pomislekov. Hvala. No, boj še ni končan, ne bodite tako pesimistični. Mislim, da bomo zmagali, ampak se moramo potruditi. Gospod Quest, izvolite. A ne, še gospod Ayala Sender. Hvala lepa, gospa predsednica. Se opravičujem, da sem prišla nekoliko prepozno. Ne glede na to se želim oglasiti. Kolega je pesimističen in do določene mere je to upravičeno, kajti na drugih področjih, kot je boj proti terorizmu, smo ugotovili, da da je države članice še vedno težko prepričati, da si izmenjajo informacije in da sodelujejo. In če pomislite na ozračje, ki smo mu priča nedavno, renacionalizacija je bolj priljubljena od evropskega ali skupnostnega pristopa. Vendar mislim, da se to do določene mere zanaša na to, kaj želimo sploh doseči. Če si pogledamo predlog EPPO. Mislim, da bo kritika podobna kritiki, ki smo bili ji priča v zvezi z Evropskim sodiščem. Ko se oblikuje nekaj novega, se pač pojavljajo porodne težave, ampak na koncu se to izkaže za nekaj dobrega. Pri Evropskem sodišču mislim, da nismo vedno upoštevali sod dovolj, ampak če bi lahko zagotovili jasen signal evropskim državljanom, če bi lahko jasno povedali, da imamo na voljo strukture, Olaf je ena takšnih struktur, potem bi lahko dosegli dobre rezultate. Več kot je ravni birokracije, teže je vse skupaj razložiti in manj smo učinkoviti, kar zadeva DDV. Mislim, da bomo poskusili zadevo revidirati v okviru pregleda večletnega finančnega okvira. Gledamo možnost lastnih virov in zato je ključnega pomena, da se govori tudi o goljofijah na področju DDV. Lastna sredstva za Evropsko unijo, o tem moramo govoriti, potem pa seveda tudi prispevki BDP držav članic, veliko je neravnovesje in tukaj lahko pride do nerazumevanj. Če bi transakcije DDV lahko izkoristili za to in če bi se lahko borili proti izogibanju in utaji ter goljofijam, potem bi lahko to bilo nekaj pozitivnega. V določenih državah članicah je DDV kot lasten vir nekaj, kar se ni vedno izvajalo tako, kot je treba. In tudi iz Nemčije smo slišali, da so na federalni in zvezdni ravni dejali, da bi lahko bile spremembe v zvezi z lastnimi sredstvi tudi pozitivne. Mislim, da moramo to vprašanje vzeti zelo resno. In še enkrat, to je področje, ki zadeva evropske državljane, kajti oni pričakujejo, da bo evropski proračun deloval podobno kot nacionalni proračuni če se lahko spustimo po tej poti, potem bomo morda lahko odpravili določene nesporazume, ki smo jim bili priča v preteklosti. V taksud vas spodbujam, da nadaljujete z delom. Mi se bomo še naprej borili za EPPO in prepričana sem, da bo to enkrat sprejeto. Ko bo zadeva stekla, bo tudi na tem področju več dejavnosti. Hvala. Gospod generalni direktor Quest, izvolite. Hvala lepa. Začel bom z vašim vprašanjem, predsednica, kar zadeva Eurofisk, čemu je to namenjeno in kaj se tam dela. Pravna podlaga je bila oblikovana leta 2010 in glavni namen Eurofiska je, da zagotovimo mrežo za hitro izmenjavo ciljno usmerjenih informacije o goljufivih transakcijah ali o goljufivih posrednikih. Posvečamo pa se sveda goljufijem na področju DDV na čezmejni ravni. Gre za podatke in za hitrost izmenjave podatkov in sveda tudi za sodelovanje med različnimi člani te mreže. Naše delo je tudi ciljno osmerjeno, naprimer, delajo tudi na CP42 ali goljofije o pogrešenih avtomobilih, plovilih in tako naprej. Ta mreža ima določeno urednost in v optijskem načrtu, ki sem ga omenil, tudi jasno navajamo, da pri Eurofisku še nismo dovolj ambiciozni, da bi lahko storili še več. Mislim, da se moramo premakniti iz tega modela sodelovanja na model izmenjave informacij ter podatkov ter na modelu skupne analize tega, zato da bodo države članice lahko sodelovali. In to bo tisto, čemer se bomo posvečali v prihodnih letih, zato da bi še ukrepili delo Eurofiska, da bomo vedeli, kakšne so omejitve na tem področju. Države članice si izmenjujejo podatke med seboj, ampak ne s komisijo človek ima lahko mnenje o tem, ali je to dobra stvar ali slaba stvar, ampak eh, tako pač je. Države članice bodo zdaj sodelovali, to je korak naprej, morda bi lahko sanjali še o dodatnih korakih naprej v prihodnosti, ampak vedeti moramo, da ima ta mreža smisel. Gospod Javor je omenil politično naravo tega problema, da problem ni samo pravni in institucionalni po naravi. Res je, strinjam se, v mojem portfelju je DDV eno najtežjih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo. Res je, da ne moremo vsega popraviti z zakonodajo, ampak vsi problemi niso povezani samo z slabo zakonodajo. To smo tudi jasno povedali v akcijskem načrtu. Eno od ključnih vprašanj tukaj je, da so trenutna besedila zastarela in da jih je treba reformirati. To bomo predlagali naslednje leto. Šlo bo za velik predlog in prav tako bomo posodobili politiko stopen. S tem ne bomo rešili vseh problemov, o katerih danes govorimo, ampak ta predlog, če bi mu sledil tudi svet, bi nam omogočal dobro osnovo za delo naprej. To bi bil korak naprej na področju poenostavitve sistema. Tako bi lahko prav tako preprečili goljofije, zato ker pač goljofije izkoriščajo vrezeli v zakonodaji. Države članice pa morajo seveda premustiti svoje težave, zato da bo ta dogovor stekel. In to je tisti velik izjiv na področju DDV-ja v Evropski uniji v prihodnih letih, da bi torej oblikovali koalicijo med državami članicami, da se to zgodi in vaša podpora je seveda zelo dragocena. Hvala lepa. Hvala. Kar tako pa vas ne morem spustiti iz rok. Vedete, želim, o čem moramo govoriti, ko govorimo o tem. Lepo je, če nam kaj napoveste, ampak. Uh, z besedami ni moč kupiti nič. Torej, kako bi okrepili Eurofisk? Sodelovanje med državami članicami je zelo pomankljivo, podatki se prepozno pošiljajo. Lepo bi bilo, če bi še več povedali o problemih Eurofiska in da bi povedali, kaj je treba urediti na ravni EU v prihodnosti. To bi mi bilo zelo všeč in hvala lepa še enkrat za vaš ponovno odgovor. Kakor sem rekel, težko je govoriti o prihodnosti, kajti pripravljamo predlog za spremembo Eurofiska naslednje leto. No, poskušamo pa storiti naslednje. Ne želimo si samo izmenjavati podatkov na osnovah push in pull. Dejansko si želimo, da bi bila izmenjava informacij in podatkov takšna, kot je treba, da bi lahko države članice dostopale do podatkov druga, druge. Prav tako si želimo, da bi imeli skupne analize, skupne revizije in več sodelovanja med državami članicami v zgodnih fazah in kasnejših fazah. To bo izboljšalo hitrost dela te mreže, kaj te podatki ne bodo posredovani na zahtevo, ampak bodo preprosto tam, mislim, da bo to tudi okrepilo sodelovanje med upravami. Dober primer tega je pilotni projekt, ki ga sedaj pripravljamo. To se imenuje transakcionalna analiza mreže. Gre za uporabo programske opreme za to, da bi si samodejno izmenjavali podatke in iskali goljofive dejavnosti v realnem času. To dobro deluje naprimer v državah Beneluxa, nizozemsko predsedstvo pa je predlagalo, da bi to razširili na druge države članice, ki jih to zanima. To je nekaj, kar je praktične narave in po našem mnenju bo to dodalo realno vrednost v realnem času in države članice bodo tako lahko ugotovile goljofije, do katerih prihaja na vsakodnevni ravni. Hvala. Če že tako lepo sedimo skupaj, potem je že lepo, da zadeve razčistimo s kolego Langdom, sva že govorila o tem, kaj bo s tem reverse charge postopkom, kaj bo to prineslo, če se to ne bo prineslo, pilotni projekt pozdravljamo, ampak eh, vprašanje je, ali bomo zdaj končali z delom ali ne, kaj je zdaj s tem povete nam več. Hvala. Kaj lahko storimo za to, da izboljšamo Eurofisk? Mislim, da mora to biti postopen proces. Države članice zdaj že sodeluje in to je velik korak naprej. Naslednji korak je, da si v realnem času izmenjamo informacije. Tukaj govorimo o mehkem koncu sodelovanja. To ne zadeva zakonodaje in tako naprej. Ne vem, kako daleč lahko še gremo po tej poti. Če smo zelo optimistični, lahko rečemo, da bi lahko imeli več skupnih deljenih virov in neke vrste evropski nadzor, ampak države članice, po mojem mnenju, niso navdušene nad tem. Mislim, da kaj k malu pridemo do meje pripravljenosti držav članic. Naša naloga, naša vloga zdaj je, da smo neke vrste spodbojevalnik sodelovanja med državami članicami na področjih, kjer države članice želijo sodelovati, zato da jim pokažemo, da želimo, da storijo še več. Ampak to bo postopen proces. Gospod Langen želi nekaj povedati. Werner izvoli. Hvala lepa. Vprašanje ni bilo odgovorjeno v zvezi z obrnjeno davčno obveznostjo. Nič niste povedali v zvezi s tem. Lahko potrdite vsaj to, da sistemi pri slabi, slabem trgovanju delujejo. 23 držav članic je to uvedlo. Ali je to kaj koristi ali ne, oziroma pri starem železu. Država članica Češka je povedala, da želi komisija sprožiti nov postopek v zvezi z obrnjeno davčno obveznostjo in še tretje vprašanje, ali menite, da bi z izboljšanjem sodelovanjem lahko zmanjšali goljofije ali pa ne bi morda držav članic podbudili, da bodo bolj aktivne. Komisija mora nekaj storiti za to, da bomo te neaktivnosti odpravili. No, to je sodelovanje med odbori. Gospod Quest, izvolite. Um, Hvala lepa. Bom odgovoril v nasprotnem vrstnem redu. No, mi menimo, da je komisija že podala nekaj specifičnih predlogov o tem, kako bi izboljšali sodelovanje v načrtu, ki je bil sprejet aprila. Gre za tako imenovane mehke ukrepe, zato da bi izboljšali sodelovanje, da bi bili bolj združljivi, da bi spodbujali izmenjavo podatkov med posredniki in nacionalnimi oblastmi. Del tega je, da bi izboljšali tudi zakonodajni del, torej stopnje ali specifično področje, naprimer digitalni skupni trg ali MSP-ji. MSP-ji imajo težave v zvezi s skladnostjo in tako naprej. Akcijski načrt je precej ambiciozen za to, da bi reformirali sistem DDV. Tega se bomo lotevali zelo ambiciozno v prihodnih letih. Nič ne skrivam, da je to težko vprašanje, kaj ti države članice tukaj delajo na osnovi soglasja. Ampak povem vam lahko, da si komisija res prizadeva za to, da bi to bilo pozitivno zaključeno, kar zadeva obrneno davčno obveznost. Pilotni projekt, o katerem se je govorilo na zadnjem ekofinu, komisija se je strinjala na zahtevo določenih držav članic, da pripravi predlog za to, da bi omogočili začasno derogacijo iz sistema DDV, zato da bi preizkusili obrnjeno davčno obveznost v državah članicah, ki si tega pač želijo. To bomo pa zaključili do konca leta. Predlagamo, da se pripravi predlog in do konca leta bo ta predlog na voljo. Potem pa bomo videli, kako bo zadeva stekla v zakonodajnem postopku, kar zadeva režim starega železa ne vem, teh dejstev nimam v glavi, vendar z informacijami se vam bom oglasil na dvostranski ravni. Hvala. Tudi mi želimo to vedeti. Hvala. Gospod Kessler, tudi vam je bilo namenjenih nekaj vprašanj. Izvolite. Hvala lepa. Tokrat bom poskusil odgovoriti v italijanščini. Vse lahko, ne? Seveda to je še vedno evropski jezik. Poskusil bom biti čim krajši. Pristop, ki bi ga podpiral jaz in s tem odgovarjam na vprašanje gospoda Novakova, je naslednji. goljofije na področju DDV so čezmejni problem, so evropski problem, gre za evropsko kaznivo dejanje in to vpliva na interese Evropske unije. O tem ni nobenega dvoma. Torej, če gre za evropski problem in če to vpliva na evropske interese, potem seveda potrebujemo evropski odziv. Zadeve se je treba lotiti tam, kjer se pojavljajo težave in mislim, da bi to moralo biti jasno vsem, ampak nažalost ni tako. Če smem, bi lahko rekel, da je to podobno problemu, o katerem danes ne govorimo, ampak vseeno, to je terorizem. Gre za problem Evropske unije, če res želi biti medvladna unija ali unionistična unija. No, evropski interesi in evropski pojavi seveda zahtevajo evropske odgovore. Samo nacionalni odgovori bodo po, že samo po naravi razdrobljeni in države članice imajo različne interese, zato takšen odgovor nujno nikoli ne bo zadosten, da bi rešili ta problem, ne glede na to, koliko sodelujemo. Ukrepi bi morali biti torej izboljšani. Preprosto je povedati, kaj je tisto, kar potrebujemo, ko govorimo o Evropskem preiskovalnem organu. Pravno podlago za to imamo, to je člen 352 pogodbe. Uredba OLAF prav tako pravi, da ima pristojnosti, če gre za finančne interese unije. Pravna podlaga že obstaja, no za terorizem in tako naprej moramo še pripraviti zakonodajno podlago. Tukaj jo že imamo, ampak potrebujemo določene predpogoje. Namreč nekaj, kar se morda zdi preprosto, pa ni. Gre za dostop služb komisije in OLAFA do Eurofiska Eurofisk je zelo pomemben, strinjam se z vsem, kar je povedal kolega. In seveda si je ključno prizadevati za izboljšavo Eurofiska. Če komisija ne more sodelovati pri Eurofisku, potem ne moremo izvajati preiskav in mutatis mutandis, to velja tudi za Europol. Europol so oblikovale države članice, kot tudi Eurofisk, če zadeve prav razumem. države članice lahko po lastni želji združujejo določene podatke in jih potem uporabljajo. Ampak komisija in druge institucije so smatrane kot tretje strani in nimajo dostopa. Včasih se lahko malce pogajamo in rečemo, v redu bomo to storili, ampak potrebujemo dostop in tako naprej. No, to še vedno poskušamo doseči z Europolom, ne zato, ker je Europol slab in nam ne želi posredovati podatkov. Ne, države članice načeloma ne želijo izmenjavati podatkov s komisijo in enako velja za Eurofisk. Zakonodajno velja naslednje. Če bi Olaf imel dostop do podatkov Eurofiska, bi lahko tudi Olaf prispeval k temu, da bi zagotovili informacije in seveda bi tudi mi lahko posredovali informacije v Eurofisk. In druga zadeva je možnost preverjanj na terenu. To bi veljalo za primere suma goljufi na področju DDV. -ja. In še nekaj, tudi to bi lahko rešili na zakonodajni ravni, namreč Olafu bi lahko dali možnost, da sledi bančnim transakcijam za to vrstne goljofije. Če do tega ne pride, ne bomo nikoli dobili rezultatov, ki si jih želimo doseči. Sveda, za vse to bi potrebovali soglasje nacionalnih oblasti. Ne želimo iti nikomor. Um, čez glavo ali nikomor stopiti na prste, ampak s temi tremi ukrepi bi že dobili tiste pristojnosti, ki bi jih potrebovali in morda bi bilo dovolj, če bi s petimi ljudi začeli. To bi bil vsaj neke vrste začetek evropskega odziva. O politični ravni to ni nekaj, o čemer lahko jaz govorim, ampak slišali smo že, nekaj o tem, ali so države članice pripravljene, da se vključimo z politične ravni. Mislim, da moramo potem začeti ločevati med goljofijami na področju DDV na nacionalni ravni in na čezmejni ravni. Če nič drugega, samo zato, da pomirimo države članice. V Evropski uniji je pač tako. mislim, da bi morali vlagati v preiskave na čezmejni ravni v zvezi z goljofijami na področju DDV. Morda bi tako pomirili države članice, če bi Evropska unija dejala, da ne želimo spremeniti pristojnosti ali česarkoli že. In še nekaj v razpravah v zvezi z EPPO, pa tudi v zvezi z direktivo PIF, sem nekaj opazil. Ne vem, ali so tudi v parlamentu imeli podobne izkušnje, ampak nacionalni ministri za pravosodje so mnogo bolj občutljivi za ta argument. To pomeni, da se strinjajo, da imamo problem, še posebej Nemčija. Oni nas bolj tesno spremljajo kot ministri za finance. Oni to bolj gledajo z vidika svojih dosijejev. Ministri za pravosodje pa so drugačnega mnenja. Ko slišijo argumente, ki smo jih slišali danes, v bistvu gre za zdravo pamet, noben ne potrebuje pravne diplome za to. No, oni nas podpirajo, potem pa rečejo, no, moj kolega v finančnem ministrstvu se s tem ne strinja. Morda bi lahko to upoštevali. Morda bi lahko to upoštevali, če želimo doseči, da bodo tudi države članice na naši strani. Zaključil bi tako, da bi rekel, da je oblikovanje Evropskega preiskovalnega organa na to temo vedno v skladu s tem, da lahko obstajajo tudi podobni nacionalni organi. To bi bil samo dodaten organ in po mojem mnenju je to nujno potrebno. Sam nisem tako pesimističen, Tudi sam menim, da tega ne bi bilo težko doseči. Če državljanom Evrope razložimo, da je v njihovem interesu, da se borimo proti goljufijam in utaji davkov, in če bi to pomenilo, da veliko denarja dobimo nazaj, potem mislim, da bi nas državljani podprli. Hvala. Hvala lepa. Za nas bi že bilo pomembno, da dosežemo napredek. Tudi sama nisem pesimistična. Včeraj smo imeli pogovor z zvezdnim finančnim ministrom, med drugim tudi o tem in nič ne bom eh, tajila, če rečem, da je bil nekoliko zmeden ko smo govorili o pristojnostih in tako naprej. Zato sem bila potem mnenja, da bi bilo dobro napisati pismo. Zvezdna republika Nemčija ima seveda dober sistem, ampak eh, vseeno mislim, da bi lahko Olaf tukaj pomagal. Pogledala sem si tudi statistiko. zelo malo je stvari, ki se dogajajo na evropski ravni in tukaj mislim, da imamo kar nekaj materijala za razmislek. Prepričana sem, da bomo o tem še govorili. Hvala lepa obema govornikoma. Tudi z odborom Ekon bomo še naprej sodelovali. Nič ne bomo podpuščali, kaj te ta tema je zelo pomembna za odbor Ekon. Borimo se proti goljofijam. Če se ne borimo proti temu, se ne borimo proti ničemor. Veselim se že nadaljnega dela z odborom Ekon, še posebej z gospodom Lagenom. Hvala lepa, da ste se oglasili. Nadaljevali bomo z gospod Ederi. Tudi ona je že bila večkrat pri nas. Govorili pa bomo o tem, zakaj je tako težko za države članice, da učinkovito komunicirajo in spraševali se bomo, ali obstajajo dobri primeri pri omejevanju goljofije na področju DDV v Evropski uniji. Hvala. Hvala hvala, gospa predsednica. Hvala, da ste me povabili na to obravnavo, tako da se lahko pogovorimo o primerih dobre prakse v državah članicah. Nakratko bomo povzeli problematiko, ki je sicer bila že podrobno predstavljena. V mnenjih, ki jih je pripravila tako Evropska komisija kot računsko sodišče, so jasno izpostavljene pomankljivosti v komunikaciji med državami članicami in znotraj držav članic. Znotraj držav članic je bilo govora o težavah v sporozumevanju med različnimi organi, carinskimi organi, policijskimi organi in tako dalje, ko govorimo o postopku carina 42, se ne bom spuščala v te podrobnosti. Odbor se namreč dobro zaveda teh težav. V državah članicah prekaja tudi do slabega sporazumevanja med davčnimi upravami in organi kazenskega pregona. Med državami članicami je zagotovljena možnost izmenjave informacij skladno z novo zakonodajo. To je lahko koristno za države članice, vendar pa prihaja do zelo malo primerov spontane izmenjave informacij. Ugotovili smo tudi, da se posreduje malo povratnih informacij glede tega, kaj države članice počno s prijetimi informacijami, saj gre za prostovoljni sistem, to pa je zelo relevantno pri ciljni obravnavi podatkov. pa tudi pri izmenjavi podatkov s tretjimi državami se države članice srečuje z nekaterimi ovirami. To, kar je vedno bolj pomembno, kot je omenil tudi generalni direktor, je ravno to izmenjava informacij s tretjimi državami, še posebej na področju e-trgovanja. To je omenil tudi eden izmed evroposlancev, zato moramo začeti razmišljati o pravnih instrumentih na osnovi katerih bomo lahko izmenjavali informacije. Zato smo se zavezali k sodelovanju z našo trgovinsko partnerico Norveško. Te možnosti pa moramo uporabljati tudi v sodelovanju s tretjimi državami, poleg Norveške. Kako je s temi podrobnostmi? Kot smo že povedali, smo objavili akcijski načrt za DDV, obenem pa predlagamo tudi 20 konkretnih ukrepov, s katerimi naj bi odpravljali vrzel v DDV-ju. Prvi sebinski element se osredotoča na način izmenjave informacij med državami članicami. Preučujemo možnosti, da bi prešli z sistema izmenjave informacij na sistem delitve informacij na osnovi novih modelov in informacije bi na to analizirali tudi s pomočjo davčnih uradov. To pa bi nam omogočilo tudi skupno odzivanje na osnovi pridobljenih rezultatov. Tudi tukaj je jasno, da potrebujemo več jasnih povratnih informacij strani držav članic, glede tega, kaj so storili z informacijami, do katerih lahko dostopajo. Pračujemo tudi možnost, da bi seznam samodenega dostopa vsega, omogočili tudi do druge informacije, kot so tiste, ki so predvidene danes. Naprimer o vozilih, osebnih vozilih, registr osebnih vozil, potem tudi sektor e-trgovine, to je področje, na katerem si prizadevamo sodelovati z nekaterimi posredniki v spletni prodaji, tako da bomo vedeli, kakšne informacije lahko posredujejo dačnim informacijam, organom. Želeli pa bi si pridobivati tudi finančne informacije od finančnih institucij. Tudi to bi bilo lahko uporabno za države članice. Prav tako razmišljamo o možnostih odprave ovir pri izmenjavi informacij med davčnimi uradniki na eni strani, na drugi strani pa policijskimi organi, carinskimi organi ali pa celo drugimi kategorijami uprave, ki potrebujejo takšne informacije, ki se ukvarjajo naprimer z neprijavljenim, nezakonitim delom in tudi ti posamezniki potrebujejo informacije o davčnem delovanju posameznega podjetja. Razmišljamo torej o tem, kako bi lahko razširili mrežo uradnih oseb, ki si lahko izmenjujejo informacije in delajo znotraj različnih institucij in organov. Morda bi bilo najlažje o tem razmišljati v okviru carinskega sodelovanja, saj ponavadi znotraj davčne politike delujejo znotraj posameznega ministrstva. Potem smo podarili tudi potrebo krepitve vloge Eurofiska. Mislim, da je jasno, kakšna je dodana vrednost Eurofiska zdaj. Je pa jasno, da če želimo po šestih letih zagotoviti konkretne učinke te mreže, moramo zagotoviti tudi hitrejši dostop do večjega obsega informacij, ki ga je mogoče tudi v sodelovanju analizirati. Z državami članicami, ki si to želijo, bi lahko predvidevali tudi sistem za prehodno obdobje med tem, ko se izvaja prenovitev uredbe o upravnem sodelovanju. na to pa razmišljamo tudi o skupnem nadzoru. Znotraj uredbe so predvidene možnosti večstranskega nadzora. Obenem smo imeli lani naprimer tudi okoli 40 enostranskih primerov nadzora držav članic, bi pa želeli storiti še korak dlje predvideti pravno podlago, ki bi omogočala izvajanje skupnih revizij da bi imeli skupino strokovnjakov, revizorjev iz različnih držav članic, ki bi pregledovali poslovanje ene družbe, enega podjetja obenem in na osnovi izkušenj, ki smo jih pridobili v nekaterih državah članicah, kot so Nemčija, Nizozemska ali Italija, bi jih to lahko bilo koristno. Kot veste, je svet podporil ta del akcijskega načrta za DDV. Predvidene so bolj konkretni ukrepi, za boje proti goljofiji na tem področju in v naslednjem letu naj bi okrepili upravno sodelovanje na področju DDV in vlogo Eurofiska. Zato bom oblikovan tudi predlog. Kot sem povedala, sodelujemo z državami članicami, ki bodo pripravljeni sodelovati v okviru razvoja orodja TNA v kontekstu Eurofiska. Še bliže pa bomo razmišljali pa si bomo ogledali možnost čezmejnega sodelovanja davčnih uprav in organov z organi kazenskega pregona. Letos, verjetno novembra, bomo organizirali srečanje strokovnjakov iz različnih davčnih uradov, tako da se bomo pogovorili o tem, kakšno je trenutno stanje, na osnovi katere pravne podlage delajo in kakšna so operativna urodja, ki jih imajo na voljo. Gre torej za informacije, ki jih imajo davčni organi, policija, Različni organi imajo torej različne informacije in urodja in če bi jih lahko združevali, bi to že pomenilo napredek. O tem se bomo torej pogovarjali v drugi polovici letošnjega leta. Zdaj pa še nekaj primerov dobrih praks. Kolegi so na seznam na prvo mesto postavili Eurofisk. Ne gre za to, da vas želijo prepričati o dodani vrednosti Eurofiska. Že samo dejstvo, da Eurofisk obstaja, priča o tem, imajo naprimer dobre izkušnje z pošiljanjem zgodnih opozoril, ki se izdajo vsakič, ko država članica identificira primer zlorabe TDV-ja oziroma goljofije. Drugi primer je TNA, ki ne bi ga uporabljali na osnovi izkušenj iz držav Beneluxa. To je dober primer tega, kako lahko z izmenjavo informacij z informacijskim orodjem olašamo neposredni odziv predstavnih organov, ki lahko omejijo škodo. Potem več stranski nadzor, ki se izvajo že lani, 40 takih primerov je bilo, potem pa še zadnje, memorandum o soglasju, med davčnimi upravami in poslovnim sektorjem. Tako sodelovanje je že vzpostavljeno na področju telekomunikacij, zdaj pa predvidevam sodelovanje tudi na področju e-trgovine. To so obstoječe dobre prakse, le primeri. Zdaj pa se veselimo tudi vaših zamisli in zamisli deležnikov glede tega, kaj bi si še želeli vključiti v predlog zakonodajnega predloga. Ko ga bomo oblikovali, bomo organizirali tudi javno posvetovanje in upamo, da bomo na osnovi tega pridobili več zamisli in upogleda strani strokovnjakov, ki bi lahko povedali, kaj naj storimo, da bomo izboljšali sodelovanje in sporozumevanje med državami članicami. Hvala. Hvala lepa, zdaj bomo kar nadaljevali profesor um, Liliander iz Finske. Izvolite. Thank you, chair. Um, <clears throat> thank you for having me. Najlepša hvala, gospod predsednica. Poštovani kolegi in kolegici, prihajam iz dačnega urada Finske. Večinoma se ukvarjamo z dačnimi goljufijami in sodelovanjem na področju uh, davčnega nadzora. Na začetku predstavitve mi dovolite, da predstavim osebno stališče, s čimer se bodo lahko strinjali tudi drugim. No, um, ne poznamo enotnega pristopa, s katerim bi lahko preprečevali goljufije na področju zlorabe davka na dodano vrednost, obstajajo različne metode. Po mojem mnenju pa je vse odvisno od ene ključne stvari, to je sodelovanje. To pomeni izmenjava informacij in znanja tako na nacionalni ravni kot na mednarodni ravni. Znotraj posameznih uprav in med upravami. vendar pa v tem tiči tudi težava. Pri izmenjavi informacij in znanja pogosto opredeljujemo določene težave, ki ste jih že omenjali. Prvič, kakšne informacije sploh lahko izmenjavamo, kako naj te informacije uporabljamo, v katerem kontekstu in komu lahko te informacije potem tudi posredujemo. Lahko vam predstavim primer iz Finske. Policijski organi pogosto pridobijo informacije, ki bi lahko bile zanimive za davčne organe, ampak če z njimi nimamo odprtega komunikacijskega kanala, potem ne morejo z nami deliti teh podatkov. S tem se trenutno soočamo na nacionalni ravni in predvidoma naj bi takšne težave reševali tudi v mednarodnem kontekstu. Again, uh, my own opinion, but shared with many. Še eno osebno mnenje, s katerim pa se boste gotovo lahko strinjali tudi drugi, je to, da potrebujemo skupno vse evropsko analizo tvegan. Orode TNA oziroma analiza transakcije znotraj mreže naj bi se kmalo začela izvajati tudi v praksi. Kolikor vem, je ta mreža omejena v smislu količine podatkov, ki jih lahko izmenjujemo in posredujemo. Vendar pa upam, da bomo lahko obseg informacij s časoma razširili. Trenutno je v veljavi sistem zgodnega opozarjanja v obliki mreže Eurofisk. kar ste že omenjali. Približno dvakrat na mesec posredujemo informacije o morabitnih primerih goljufije in na ta način vsega skušamo čim bolj redno obveščati o takih primerih. Pri Eurofisku pa se srečujemo s podobnimi težavami kot v prejšnjem primeru. Ne vemo, kakšne informacije lahko izmenjavamo, ne vemo, kako naj jih uporabljamo. Mislim, da trenutno. počnemo najmanj, kar je možno. Nekateri pravijo, da so težave povezane s pravno podlago, ki narekuje, kaj je mogoče početi in česa ni mogoče početi, to je najbrž res, je pa vse odvisno tudi od interpretacije, vse skupaj pa moramo vključiti tudi v širši politični kontekst, kot smo že slišali. Sam verjamem, da gre tudi za pomankljivo zaupanje med državami članicami. Države članice si očitno ne zaupajo informacij, ki jih imajo. Danes smo slišali, da je lahko to povezano tudi s primeri korupcije, ne vem, ali je to res ali ne, vendar pa se zdi, da obstaja možnost, da to je res. Uh, as you well know, uh... The fraudsters are all the time. Kot gotovo, veste, so goljufi vedno korak ali dva pred nami. In zato so se nekatere države članice še bolj osredotočile na predhodni nadzor, namesto na naknadni nadzor v obliki davčnih revizij. Mislim, da je to dobra rešitev. Ne pravim, da bi morali odpraviti naknadni nadzor vse to delo, ki se upravi v pisarnah in v davčnih uradih, vendar pa moramo ukrepiti tudi nadzor pred uradnim upisom. Prav tako se davčni uradi ne moremo sami soočati s za davčno goljofijo. Potrebujemo tudi nekaj pomoči strani poslovnega sveta. Pogovarjamo se z podjetji, skupinami podjetij, skušamo jih tudi ozaveščati, izobraževati, jih opozarjati na podjetje. signale, ki jih je treba interpretirati kot možne goljufije. To je pomembno zaradi tega, ker so podjetja pogosto prvo v stiku z goljufi. Potrebujemo njihov pomoč. Dobro pa bi bilo, če bi dobili pomoč tudi drugih organov, ki imajo pogosto relevantne informacije. Tudi z njimi se pogosto pogovarjamo, skušamo razlagati, kako delujejo davčne goljofije in na kaj treba paziti. Gre torej za skupinsko delo. Ko govorimo o goljofijah na področju DDV-ja. Je ponovadi na eni strani nekdo, ki zagreši goljofijo, na drugi strani pa nekdo, ki ima korist od tega. Po zaslugi vedno višjega poznavanja sodne prakse Evropskega sodišča. smo se znotraj pravnih sistemov posameznih držav članic naučili tudi, kako lahko takšne sodbe uporabljamo za boj proti goljufijam na področju DDV-ja. To nam pomaga, da se obrnemo tudi na tretje strani, na partnerice, ki bi morali vedeti, da ko sodelujejo z davčnim goljufom, pravno gledano in upravno gledano, postanejo čisto enako odgovorni in krivi kot posameznik, ki zagreši to kaznivo dejanje. Toliko z moje strani. Če ima kdo še kakšno vprašanje, pa lahko na to odgovorimo. Hvala nur interessante Nachsätze auch in Erfahrung bringen zu können. No, mm, težko zaključiti tako, kot je treba. Nekoliko moramo pohiteti. Lepo bi bilo, če bi bili vi malce krajši zdaj, da, krajši zdaj, zato da bomo lahko potem še imeli razpravo. Zdaj pa ima besedo gospod Bojtenc. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Delam na centru za finančno in davčno politiko, ki se ukvarja tudi z DDV-jem in eh, predstavil bom nekaj informacij o goljofiji na področju DDV-ja. Nekaj konteksta, DDV ni evropski fenomen, ampak je to globalni pojav, 164 držav ima sistem DDV-ja na svetu, gre za modele, ki so relativno blizu evropskemu sistemu in v vsakem primeru se vlade 164 držav soočajo s podobnimi težavami kot države članice Evropske unije. BDV je zelo pomemben vir prihodkov do 30 ali 40 odstotkov celotnih eh, prihodkov v smislu bruto domačega proizvoda lahko predstavlja in soočati se moramo tudi z globalizacijo, tudi globalizacijo goljufov. Goljufi se ne držijo le evropskih meja, ampak jih najdemo posod. Imamo različne možnosti za večanje prihodkov z področja DDV, najprej, da se povečujejo stopne, potem se poveča tudi davčna osnova, potem se usklajuje sisteme, tudi to je določena možnost, vendar pa je boj proti goljofiji na področju DDV gotovo prioritetna za številne države članice. Vloga OECD-ja na tem področju je zelo pomembna. Od lanskega leta naprej OECD namreč razmišlja o odobritvi usmerjevalnega načela za sodelovanje davčnih uprav na globalni ravni. Lani se je znotraj OECD srečalo približno 100 držav, ki so razglabljale o standardih na področju davčne politike DDV-ja v naslednjem letu pa naj bi razvijali orode in instrumente za boje proti davčni utaji na mednarodni ravni. Poleg globalizacije se soočamo tudi z širitvijo digitalne ekonomije. To pa je še posebej zanimivo področje, saj ta ekonomija nima nobene materialne prisotnosti. Tukaj se dejavnosti lahko hitro preusmerjajo in tehnologije nam danes omogočajo zelo obsežno trgovanje. Dostop je omogočen iz različnih koncev sveta in tukaj je zelo težko lokalizirati določeno gospodarsko delovanje. In eh, to še posebej onemogoča sklicevanje na posamezno pravno podlago države pa so poleg tega še v konkurenčni situaciji in zato obstaja določena težnja po prenosu davčnih obveznosti. Vedno več se obdavčuje potrošnja in ne toliko delovanje podjetja. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak izvoz ni podvržen DDV-ju v tem primeru. In če imate doma DTV v višini 25 odstotkov, morate plačati čisto isto, kot če imate, ne vem, hipotetično 100 odstotni DTV. V okviru digitalne globalizacije poznamo tudi primere obdavčitve nepremičnin, vendar pa je tukaj situacija še nekoliko bolj težavna. Veliko večji delež obdavčitev se torej prenese na potrošnjo. Kateri so glavni izzivi, ki se zastavljajo v primeru davčne politike DDV-ja? Lahko kupujete spletne storitve, spomnite. Lahko si recimo zamislimo eh, primer, da naročite knjigo eh, preko Amazona, ne veste, odkje prihajata knjiga iz Francije, iz Kitajske, iz Indije, kjerkoli že. Uh, Potem tudi BEPS, digitalna ekonomija, to je pomembno tako za blago kot za storitve, povezava med blagom in storitvami pogosto ni vidna. In vse to so ti izzivi, ki nam povzročajo nekatere težave. In med konferenco je bilo govora tudi o različnih vrzeljih, ki jih je treba premostiti v smislu DDV-ja. Tukaj je treba zagotoviti ravnoteže med sankcijami in nagradami. Predpisi morajo biti jasni, kje je treba plačati davek, kako se ga plače, na osnovi katere pravne podlage in vsak prenos je treba obdavčiti enkrat na jasno določen način. Poleg tega, plačevanje DDV mora biti enostavno in hitro, elektronsko, nadaljavo, še posebej zaradi tega, ker včasih določeni pravni subjekti, pravne osebe ugotovijo, da je plačevanje tako zapleteno, da tega enostavno ne storijo, ker ne razumejo, kako se to stori. Sedemdeset odstotkov podjetij, ki so glavni akterji na globalnem trgu, si želijo spoštovati fiskalno politiko in nočejo izvajati goljofiji na področju DDV. Prave goljofije, ki se tukaj dogaja, predstavljajo nekakšen manjšinski delež gospodarskih operaterjev. In še kako posebno je sodelovanje z Evropsko komisijo, ki tam sodeluje eh, z nami tudi med temi srečanjami. Treba se prepričati, da bo mogoče predpise izvajati v praksi. Da, nekoliko počasneje bom govoril, navajen sem govoriti hitro, pa tudi časovno smo omejeni, se upravičujem. Razvijamo tudi dobro prakso na področju davčne uprave. Ne gre torej le za oblikovanje davčnih predpisov, ampak tudi upravljanje predpisov začenjamo uporabljati tudi elektronska urodja in na tem področju OECD sicer ne oblikuje neposrednih pravil, ničesar ne nalaga v smislu obveznosti državami, ampak počnejo dejstvo. Po eni strani oblikuje standarde, imamo torej standarde za izmenjavo informacij, kako torej lahko praktično gledano za informacijskimi tehnologijami zagotovimo izmenjavo informacij, ki bo zaupna in učinkovita tukaj obstajajo določeni standardi, prav tako pa je govora o audit file for tax standardih, standardih kar omogoče davčnim upravom, da pridobijo informacije o poslovanju določenega podjetja na osnovi tega informacijskega sistema. Ta mehanizem torej omogoča pridobitev pogleda v vse informacije, ki so bistvenega pomena v smislu računovodskih evidenc in tako dalje. Tudi generalni direktor Taksod je razmišljal o tem, kako se to uporablja, to elektronsko orodje. Najpomembneje je, da se zagotovi enostaven, hiter dostop. Potem pa še elektronsko izdajanje računa. Tukaj ne gre le za elektronsko različico računa, ampak gre za programsko opremo, ki vsebuje vse podatke, ki jih ni mogoče več spreminjati. Vse te informacije se skladno z zakonodajo posreduje tudi upravam, tako da lahko te sledijo v realnem času, kaj se dogaja. Če slučajno pride do kakšne spremembe. To se razvija posod, vključno z državami eh, Latinske Amerike in s Kitajsko. Vsako podjetje, ko izda račun, vse informacije o tem v realnem času unese v ta elektronski sistem davčne uprave in to je elektronsko urode, ki je seveda zelo pomembno. Potem, ko davčna uprava prejme te informacije, mora na ustrezen način uporabljati to urode tudi za upravljanje z informacijami. Tukaj gre za nekakšen centraliziran pristop. Upravi se, na primer, nadzor skladnosti informacij, tako da lahko preverimo, ali ni prišlo do goljofij ali pa do razhajanja med različnimi viri. Pri neposrednji obdočitvi je torej mogoče pregledati davčne upise. To je pomembno. Pa še nekaj, kar imajo uprave na voljo, je to zagotovijo varnost verige. Uporabljajo se certificirane vrste certificirana programska urodja, ki nam omogoča zajemanje informacij med prenosom do izdaje deklaracije. In tako zagotovimo, da informacije ni bilo mogoče v tem procesu spreminjati, preverimo pa tudi lahko, kaj točno se je zgodilo. To je zelo pomembno v posamezni državi članici, ki izvaja take ukrepe. To obstaja, ne bom navedel točno kje. Prav tako imamo na voljo elektronske računovodske blagajne, ki ohranja sledi vseh operacij in prenosov, kar omogoča jasno zasledovanje vsega, kar se dogaja v smislu davko. Po želji lahko podjetje naprimer uporablja različne prijeme, da ne prijavi recimo določenih eh, stroškov in tako dalje. Zdaj pa imamo na voljo tudi nove nadzorne programe, ki onemogočajo nekaterim goljufom, da se odločajo za take možnosti. Razvijamo tudi samodejno analizo. Vsi poznate Big Data. In na voljo imamo zdaj orodje za pregledovanje denarnih tokov preko spletne prodaje in pa prodaja spletnih storitev na osnovi podatkovne baze in analize družabnih omrežij je mogoče odkrivati tudi različne oblike davčnih goljofij. OECD zaenkrat sledi temu razvoju in imamo program za boj proti vsega fiskalnemu kriminalu in program za boj proti davčni goljofiji, ki bo prav tako temeljil na tem. Ne bom se zdaj navezoval na BEPS, to je del dela OECD-ja. Potem še povezovanje DDV-ja z mednarodno trgovino. Bom kar hitro to preletel, saj nas čas že preganja. Te smernice niso nekaj takega kot Evropska direktiva, gre za priporočila za države članice. Države članice potem izrečejo ali želijo to upoštevati ali ne, vendar pa to ni pravno zavezujoče. Dejstvo, da to javno priznate in da to podpišete, pa to pomeni, da se boste zavezali k določenim spremembam, ko boste izvali reforme naslednjič. Tukaj gre za nekakšno upravljalno načelo, glede katerega se države članice dogovorijo. Uvoz blaga tukaj so stvari podobne, zdaj govorimo o goljofijah, to lahko velja tudi v primeru enostavnega neprijavljenega blaga na tisoče in deset tisoče paketov, ki prihajajo iz Kitajske, ki jih zelo težko odkrivamo in obdavčimo. Evropska komisija je prav tako predlagala možnosti za odkrivanje takih primerov, vendar je zelo težko odkriti vse to blago. Bistveno je torej, da podjetjem predlagamo, da najprej registrirajo te svoje pakete, da se vse, vsa plačila opravijo že naprej. Na to pa še zadnje, kar zadeva izmenjava informacij. Tukaj se na ravni OECD in mednarodnega sodelovanja soočamo z enakimi težavami kot na evropski ravni. Imamo urode in sisteme za izmenjavo informacij. Zdaj imamo že več kot 80 držav podpisnice imamo te sisteme, imamo ta orodja, vendar jih države ne uporabljajo. Strokovnjak iz določene države mi je povedal, približno 4000 eh, informacij oziroma dopisov se izmenjamo z nekaterimi državami članicami Evropske unije. Vendar pa se to, tako malo teh informacij dejansko uporablja. To je res nenavadno tudi ni jasno, na koga se obrnemo, na koga se obrnemo na kitajskem, naprimer, kdo je pristojni organ, ali mi bodo odgovorili, ne vem, ne vem. In to enostavno ni dovolj. OECD si torej želi v delovni načrt za letošnje leto vključiti tudi razvoj učinkovitega okvira za izboljšanje uporabe pravnih orodij, ki že obstaja. Mislim, da gre to v dobro smer in če se tukaj navežem na besede gospoda Kvesta, je, bi želel povedati, da moramo biti vsi solidarni. Nihče ne bo mogel zaščititi le nacionalnih interesov. Če nekdo nekaj vzame sosedu, bo to pomenilo škodo tudi za vas. Hvala. Hvala lepa, to so zelo zanimivi in pomembni elementi. Eh, se pravi, tu gre za nadaljevanje dela pri tej problematiki. Sedaj dobi besedo eh, gospod Prne iz eh, KPMG-ja v Belgiji. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospod Novakov, za povabilo. Eh, vesel sem, da sem lahko tukaj. Eh, prosili so me naj povem nekaj misli o prihodnosti DDV-ja eh, in naj se eh, Eh, osredotočim na goljofijo DDV-ja in eh, manjkajoče sodelovanje znotraj skupnosti. Torej, slišal sem danes vse prespevke in informacije. To je torej nekaj, kar teče že kar nekaj časa in eh, mi vse bolj vemo, da so pač eh, vedno sprejemali nacionalne ukrepe, eh, sodelovanje med državami članicami bi bilo potrebno zato, da posplošimo dobre prakse, eh, naprimer obrnjeno davčno breme in podobno. Nekatere države članice so že sprejele ukrepe za obrnjeno davčno breme, se pravi, noben trgovec na lokalni ravni ne more eh, prodajati z eh, vključenim DDV-jem in potem ta DDV spraviti v svoj žep. Eh, torej, problem je torej preprost. In gospod Kessler je to pravilno tudi povedal. Preprosto bi, bi bilo vzpostaviti oziroma kupiti nekaj na lokalni ravni brez DDV-ja, imeli bi obrnjeno davčno breme in potem bi pač eh, lokalni eh, akter eh, spravil eh, DDV v svoj žep eh, in nihče ne bi vedel, kaj se dogaja. Torej, mi vsi vemo, zakaj se to dogaja. Največji problem pa je v tem, da ne vemo, kdaj se je to zgodilo. Torej, lahko si zamislimo nekaj načinov, da se lotimo tega vprašanja ali pa bomo zagotovili, da se informacije dejansko delijo in uporabljajo zelo hitro, se pravi, tu gre za čas, E, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je mesečno in e, četrtletno e, poročanje, ki ga imamo danes, e, nezadostno. E, takoj, ko nekdo dobi e, vprašanje v trgovski e, v Rigi, e, je pač odgovorna oseba izginila in ostanejo samo drugi akteri v, v regiji. In tu se zastavlja vprašanje, ali lahko pravzaprav od njih dobimo DDV nazaj. E, če se informacije delijo in danes smo veliko slišali o tem, e, če se dobijo informacije o posameznih transakcijah in ne e, v mesečnih četrtletnih poročilih, potem bi zgodba bila seveda drugačna elektronska izmenjava informacij je potrebna in sicer uh, skupaj z analizo uh, uh, velikih podatkov. Uh, če bi vse to imeli, bi takoj vedeli, uh, kaj moramo iskati, našli bi znamenja rastočega prometa, uh, videli bi, kdo prihaja. Uh, v drugačen tržni položaj, kdo postaja velik, pa ne vemo, odkot eh, eh, jemlje sredstva in podobno. Eh, seveda bi lahko pravzaprav sledili posameznim transakcijam. To je ena pot. Seveda bi to lahko tudi povezali. Eh, z določenimi ukrepi. Mi vemo, da se nekatera podjetja zelo zavedajo tega, na kaj morajo biti eh, pozorni eh, glede DDV-ja, tudi v sodelovanju z velikimi finančnimi institucijami. Nekatera podjetja so plačala eh, tudi zelo veliko ceno, eh, ker so pač imeli izkušnje z izgubljenimi trgovci in so pravzaprav jim morali plačati eh, DDV, ki so ga nekoč odpisali. Torej, veliki akteri vedo, na kaj morajo biti pozorni. MSP-ji pa želijo prodajati, želijo nakupovati, želijo nakupovati po čim nižji ceni, prodajati po čim višji ceni. In če na trgu nekdo prav to predlaga, jim je včasih težko reči, ne, razmisliti moramo, zakaj je vaša cena tako eh, nizka, zakaj lahko tako hitro in tako preprosto prodajamo. Eh, vendar mi moramo poskrbeti za ozaveščanje. Eh, če izgine trgovec in DDV, potem bodo organi za pobiranje DDV-ja od njih zahtevali plačilo eh, odpisanega DDV-ja. problem je v tem, eh, da so cene tako nizke, ker niso bili pozorni. Se pravi, pozornost podjetij je nekaj, kar lahko izboljšamo v tem trenutku. Informacije bi lahko eh, zbirali na evropski ravni. Eh, tu vidite schemo in Če imamo sistem, ki temelji na transakcijah, se pravi informacijski sistem, ki temelji na transakcijah, če imamo dobavitelje in kupce, ki so znani sistemu, ki so na nek način certificirani in najprej se bodo verjetno certificirali na prostovoljni ravni, vendar za te certificirane trgovce bo lažje eh, odpisati DDV, hitreje bodo dobili DDV povrnjen vse te informacije bi se zbirale na evropski ravni in za analitike bi bilo dosti eh, preprosto ugotoviti odstopanja in lahko bi poiskali eh, tipične eh, manjkajoče trgovce. Eh, torej, eh, lahko bi tudi zelo hitro dali zeleno luč za eh, odpis DDV-ja, rumena luč, da je treba pač zastaviti določena vprašanja. In tu se seveda zastavlja vprašanje, ali lahko to uresničimo na evropski ravni, vendar mislim, da bi to bilo potrebno. Žal pa smo od tega še zelo oddaljeni to je nekaj, kar eh, bi raslo in se s časoma eh, izboljševalo, podatkov bi imeli vedno več, tudi analize eh, bi se potem dejansko splačale. V zasebnem sektorju to vidimo. Nekaterim zasebnim podjetjem je bilo na začetku težko ugotoviti, na kaj morajo gledati. In na kaj morajo biti pozorni. Torej, nekateri so investirali v zbiranje podatkov, analizo podatkov in oni pravijo, da se je dejansko splačalo in da se lahko hitro odločijo in mi, oni lahko dejansko eh, določijo, kakšni bodo prihodni eh, trendi eh, in pri boju super goljufije z DDV-jem je treba hitro ukrepati, določiti, kakšni bodo prihodni trendi. Več podatkov, ko imate, večja je tudi možnost, eh, da prepoznate nove trende. Sistem, ki temelji na transakcijam in eh, eh, ta sistem eh, bi omogočila hitro pregledovanje. Tu bi tudi sistem za pobiranje DDV-ja ostal nespremenjen. Torej, mi smo izhajali iz logike obstoječega sistema, ki ga ne bi spreminjali. Eh, tu se eh, tudi osredotočamo na vprašanje, kdaj lahko ukrepamo in problem želimo pravzaprav obrniti eh, oziroma lotiti se problema drugače. Treba se je. Eh, Treba je eliminirati eh, spodbude za um, eh, goljofije z DDV-jem, torej lokalne prodaje uh, je treba uh, eliminirati. Um, na nek način je treba eh, zagotavljati elektronski nadzor eh, spodbujali bi tudi delova, sodelovanje s plačilnimi institucijami. E, te bi pač razdelile znesek takoj na eh, znesek, ki ga je treba plačati dobavitelju in DDV, ki ga je treba plačati eh, državi. Eh, torej, vsak, ki želi kupovati v dobri veri, ne bo DDV-ja plačeval neposredno dobavitelju, temveč bo preko teke plačilne organizacije eh, DDV plačeval neposredno državi. Na ta način bi se zmanjšala možnost eh, goljufije pri DDV-ju. Eh, to je seveda dolgoročni načrt, to vem. Elektronska plačila so dan danes vsega dokaj varna. E, tu je bistveno manj goljufi z DDV-jem in plačilne institucije e, bi lahko plačevali na transakcijo. Torej, treba se je povezati s podjetji eh, in ti eh, večinoma želijo delati eh, pošteno in tu bi bil tudi primeren pristop. Hvala lepa, da ste me povabili in da lahko sodelujem pri tej razpravi. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa strokovnjakom. Celo bedo te teme ste nam ponovno predstavili in slišali smo, kako bo težko pravzaprav spremeniti eh, situacijo. Tu imamo res trd oreh. Sedaj bi morali biti že pri naslednji točki dnevnega reda. Zanima me, ali želi poročevalec eh, še kaj razčistiti, eh, če eh, ima potem sedaj, sicer pa takoj zaključna beseda. Opravičujem se, gospod Novakov je nov kolega, ki se je zainteresiral za to temo in meni se zdi tudi zelo pomembno, da Eh, vsi vemo, da je to zelo pomembna toma, tema za nas. Eh, Andrej, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, za eh, prijazne besede. Torej, na podlagi vaših besed bom še toliko bolj zauzeto nadaljeval obravnavo te teme. Hvala lepa tudi vsem, ki ste danes prispevali k tej razpravi. Torej, slišali smo, kakšni so zneski. 170 milijard eh, nepobranega uh, denarja, ena tretjina kohezijske politike je to. Pomislite, koliko uh, zgubljenih javnih projektov bi lahko realizirali s tem denarjem. Se pravi, to mora biti res ena izmed glavnih nalog za nas, da uredimo to v, uh, področje. Imam nekaj predlogov naredimo več eh, majhnih korakov. Prvi bi bil vzajemno preverjanje med državami članicami, hitro eh, preverjanje informacij o DDV-ju. DDV eh, Podjetja, ki goljufajo, zelo hitro komunicirajo med seboj in zaradi tega potrebujemo bolj odzivne sisteme. Eden izmed problemov je naslednji. ko uh, eno podjetje zahteva povračilo DDV-ja, uh, eh, eh, traja zelo dolgo, preden mi reagiramo in v tem času podjetje že izgine. Na ta način se zgodi goljufija. Država ima včasih zelo počasno komunikacijo in to um, povečuje nevarnost goljufi. Torej, mi bi morali biti boljši in hitrejši. Poenostaviti moramo sistem. Nekatera podjetja plačujejo zelo visoko ceno za svetovalce, računovodje, eh, ki se ukvarjajo s čezmejno trgovino. Mislim, da jih ne smemo kaznovati s tem, da jim nalagamo še več pravil, še več eh, birokracije. Torej, mi potrebujemo manj pravil, ki bodo preprosta. In ne na zadnja, po, eh, podjetja, ki so dokazala, eh, da goljufajo, da eh, se ukvarjajo z goljufijami pri DDV-ju, bi morala biti izključena od evropskega financiranja, kjerkoli. Se pravi, podjetje, ki goljufa, ki eh, Eh, se ukvarja z utajami DDV-ja, ne sme imeti nobenega dostopa do evropskih programov, obzorja, finančnih instrumentov in tako naprej. To bi bil zelo jasen signal za vse tiste, ki želijo krasti, kajti tu gre za krajo eh, denarja evropskih davkoplačevalcev. Še enkrat hvala, hvala lepa, gospa predsednica, za to, da uh, ste uh, se strinjali s pomenom te teme. Kolegica Jala želi besedo. Potem vam bom še enkrat dala besedo za nekaj minut. Ines, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za vse te informacije. Te so zelo pomembne. Še naprej se bomo ukvarjali s to temo, dobili bomo boljši pregled in eh, lahko pohvalimo komisijo in generalno direktorat za opravljeno delo. Eh, še nekaj v zvezi s tem, kar je povedal gospod Liljander iz Finske. Kaj ti to, kar je povedal, se mi je zdelo zelo zanimivo. Upam, da sem se pravilno razumela. Rekli ste, da Eh, sedanja pravna podlaga za Eurofisk omogoča samo minimum. In pravna podlaga dosti krat pove, česar ne smemo početi in ne pove, kaj lahko počnemo. Tako sem vas razumela. Nam lahko eh, date nekaj predlogov, zakaj se zauzemate. Eh, se pravi, boj z opergobljufije z DDV-jem, sredstvi, ki so vam na voljo v sodelovanju z drugimi državami, ali imate za to kakšen primer, kakšne predstave. Torej, tu gre za neko nemoč. Imamo pravno podlago, ki samo izključuje stvari in ne pove, kaj je mogoče. Morda bi lahko tu vključili še neko pozitivno formulacijo. Potem pa glede Digitaxut in OECD-ja in KPMG-ja izkušnje Španije. So bile naslednje. E, mi smo z mladimi notari zbrali številne izkušnje, ti so se povezali in e, po elektronski poti so izmenjevali podatke o vseh transakcijah v različnih eh, notariatih. E, če bi uprava to hotela, eh, lahko ti notari takoj dajo na voljo informacije in uprava bi tu imela seveda zelo močan instrument, eh, možnost primerjanja informacij. Eh, drugo vprašanje je, ali je uprava kos eh, toličnim informacijam. Morda bi to lahko delovalo tudi na evropski ravni. Hvala, gospod Ljuljandar. Thank you. Um, first... Hvala lepa. Najprej sem se spomnil dostopa do informacij iz tretjih držav. E, torej, e, podjetje da neko izjavo v svoji eh, državi, lastni davčni službi. In nekatere države članice ne omogočajo dostopa do teh informacij. Ta informacija pa bi bila ključnega eh, pomena za to, da spremljamo transakcije, ki so potencijalno goljufive. Eurofisk se zanaša na te rekapitulativne informacije. Včasih dobimo tudi neko informacijo o goljufivi transakciji in mi poskušamo slediti tej transakciji. Želimo ugotoviti, kje se začenja, kje se konča. Ta goljufiva veriga vključuje več podjetij v večjih državah članicah. Če ena država blokira dostop do teh informacij, eh, to lahko prepreči celotno preiskavo. Hvala. Eh, hvala lepa. Samo še zaključna beseda. Tehnologija obstaja in omogoča izmenjavo informacij. Obstaja tehnologija tudi za velika podjetja in če dalje več je te tehnologije v MSP-jih, kupujejo jo, ker je cenejša. Pravna podlaga obstaja tudi, vendar ni politične volje. To moramo priznati. E, napredujemo, vendar to traja kar nekaj časa in še nekaj časa bo trajalo. Torej, mi potrebujemo podporo politikov. OECD počne to, kar eh, želijo naše države članice, o tem jaz ne odločam. Vlade za mizo odločajo in če pravijo, da je treba dati vere za to delo, potem to storimo. V tem trenutku pa so naši eh, veri zelo omejeni, ker tudi ni dovolj politične volje. Yes, thank you. Uh, I remember... Hvala. Spomnim se, eh, kako sem napisal eh, članek o goljofiji v trgovini med državami članicami. In tedaj sem v zaključku zapisal, da bi bil edini način, da prisilimo države članice v sodelovanje to, da si delijo kolač. Eh, torej, tu bi moralo iti za lastna sredstva Evropske unije. Evropska unija ima svoj interes, eh, da dobi ta denar, države članice pa ne vedno. In eh, s sodelovanjem ne pridejo nujno do svojega denarja. Tedaj sem razmišljal o elektronskih eh, storitvah, o eh, tem, da se davek pobira v eni državi za več držav članic. V prvi fazi je predvideno, da države članice, ki pobirajo DDV, lahko en del uh, zadržijo zase. Uh, da bi vsem dokazali, kako pozitivno je lahko sodelovanje, je treba dati praktične spodbudo. Se pravi, eh, morajo biti nek dobiček. Se pravi, eh, če ne ukrepajo, bi zgubljali svoj denar. Pomembno bi bilo seveda tudi hitro pridobivati evropske podatke, eh, jih analizirati hitro. Brez tega pa se pridružujem gospodu Liljanderju, bodo države delale samo minimum zaradi tega, ker ni politične volje in res mi je žal, da moram to reči. E, gospa Ederi, prosim, e, naj, najprej odgovorim na vprašanje gospe Ajale o elektronskem poročanju o transakcijah v Španiji. Ta sistem eh, eh, ima kakih deset držav članic Evropske unije in sedaj si to ogledujemo v teh državah, gledamo prednosti eh, tega sistema, pa tudi slabosti, se pravi breme za podjetja, ki morajo sprejeti ta sistem. Potem pa bomo videli, ali bi ta sistem lahko harmonizirali med državami članicami? In ali je to lahko primer dobre prakse? Za zaključek moram reči, da je ta uh, javna predstavitev volitev bila zelo koristna za nas. Slišali smo, kakšne so ambicije, kakšne so eh, pričakovanja deležnikov in eh, poslancev v Evropskem parlamentu. Kot eh, veste, pripravljamo zakonodajni predlog, s katerim želimo izboljšati uredbo o administrativnem sodelovanju in boju z opergoljufije. Začeli smo z majhnimi idejami, Eh, potem pa bomo seveda preučili različne predloge, ki smo jih eh, slišali danes in upam, da bomo eh, pravzaprav uresničili vaša pričakovanja in da bomo kos temu problemu in da bomo naredili res vse, kar je mogoče. Hvala. Hvala lepa za vaše besede. Ponovno ste nas motivirali, naj nadaljujemo delo v zvezi s to temo, ki jo moramo vedno znova spravljati na dnevni red. Torej, ta popovdan je bil zelo koristen, čeprav ni bilo dovolj časa za razpravo. Hvala lepa, da ste prišli, tudi dolgo pot ste imeli in prav gotovo to ni bilo za manj, kajti vsi se moramo potruditi za napredek na tem gradbišču. Hvala lepa, lepe počitnice, srečno pot domov. Hvala lepa, da ste prišli in mi bi nadaljevali eh, z dnevnim redom. Komisar eh, že stoji pred eh, vrati. Hvala lepa. so die genau. Ja, wir begrüßen, ja, wir begrüßen Sie herzlich. Pozdravljeni, gospod komisar Avromopoulos, vi ste odgovorni za begunce in ostalo. Pozdravljeni tudi odbori oziroma obiskovalci odbora za proračunski nadzor. Nekateri prihajajo, nekateri nas zapuščajo, gospod komisar v odboru za proračunski nadzor, vidimo, kakšne vsote se porabljajo za vprašanje beguncev in nekaj moram povedati. Nimam več pregleda, kdo dobi kaj, kako se kaj nadzira, koliko smo dejansko že predali naprej, kdo ima to pred očmi. To so vprašanja, s katerim se okvarjamo in lepo bi bilo, če bi nam povedali kaj več o tem. Hvala, da ste prišli in hvala tudi, da ste odgovorili na naš vprašalnik, ki smo ga poslali v okviru priprav na to zasedanje, gospod komisar. Beseda pa je kar vaša. Izvolite. Hvala lepa. Gospod predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, kolegice in kolegi, kakor morda veste, sem z veseljem danes tukaj. Izmenjal sem si že mnenja z poslanci v odboru Libe, zdaj pa bom to storil tudi z vami. Prejšnjič je bil naš poskus odpovedan zaradi dramatičnih dogodkov, do katerih je prišlo na tisti dan. Evropa se še naprej sooča z veliko migracijsko krizo. Temu smo priča v Grčiji. Več kot 57 tisoč ljudi je zdaj tam ujetih. Temu smo pričali tudi v Italiji. Skoraj tisoč ljudi na dan pride in to so podatki iz prejšnjega tedna. 250 tisoč ljudi je bilo rešenih v okviru operacije Triton in Poseidon leta 2015. Ti ljudje so poskušali prečkati morje. Danes se posvečamo Italiji in Grčiji, ampak vsaka država z zunanjimi mejami je lahko na udaru jutri. Pritisk pa ni samo omejen na države članice v prvi bojni vrsti, kakor smo videli v tej krizi. Že od začetka delamo vse, kar lahko, zato da bi pomagali državam članicam, ki so pod pritiskom nujno finančno pomoč smo odobrili državam v prvi vrsti, pa tudi tranzitnim državam, kot so Mačarska, Hrvaška in Slovenija, pa tudi državam destinacijam. Francija, na primer, Nemčija, Avstrija in druge. Cilj je, da bi povečali njihove zmogljivosti sprejema. Prav tako smo želeli ukrepiti njihove azilne sisteme financiranje, ki je na voljo, je naslednje. Financirati je treba azilne delavce, informacijsko opremo, naprave za prsne vtise. Okrepiti pa je treba tudi zunanje meje, zagotoviti je treba opremo in tudi opremo za spremljanje. Podpiramo najbolj prizadete države, in to ne samo z finančnega vidika. Naprimer, pomagali smo tako, da smo tja poslali ljudi, ki vsak dan sodelujejo z oblastmi, zato da bi našli rešitve za različne izzive na tem področju. Naš odziv na begunsko krizo je celovit. Opredeljen je tudi v Evropski agendi o migracijah in v izvajalnih svežnjih. Prednost dajemo zaščiti tistih, ki zaščito potrebujejo. Prav tako vračamo tiste, ki nimajo pravice ostati, borimo se proti mrežam teh otapcev, prav tako poskušamo zaščititi skupne meje, prav tako pa bomo odprli pravne poti za to, da bodo prosilci za azil lahko prišli v Evropo. V tem okviru je marca Evropska unija s Turčijo sprejela izjavo o boljšem upravljanju za migracijsko krizo. Ta izjava ni čarobna rešitev. Vsi to razumemo. Čarobnih rešitev ni, ki bi samodejno rešile vse probleme. Izvajanje celotne strategije je ključnega pomena. Prav tako moramo izvajati rešitve. Če želimo to storiti, pa potrebujemo denar. Zato se želim zdaj zahvaliti Evropskemu parlamentu za podporo. Hvala, da nas podpirate pri tem, ko smo prosili za 1,6 milijarde evrov več samo za letos, torej za leto 2016. Hvala tudi, da nas podpirate pri zahtevah glede tri dodatnih milijarde evrov za ukrepe na tem področju. Financiranje je zelo omejeno glede na potrebe, ki jih moramo nujno izpolniti. Veliko je izzivov, zato smo povečali proračun za izredne ukrepe več kot 460 milijonov evrov smo dali na voljo v obliki izredne pomoči državam članicam in izvedbenim partnerjem, ki delajo na terenu. Naše agencije, kot je Frontex, EASO in Europol, so poslale več sto strokovnjakov na teren za to, da pomagajo v žariščnih točkah, naprimer v Grči in v Italiji njihovo opremo smo ukrepili, ampak storiti moramo še več. Kakor veste, bo mandat Frontexa zdaj razširjen, to bo Evropska mejna in obalna straža. Predlog, da bi EASO razširili v pravo agencijo za azil na evropski ravni, trenutno obdelujeta dva zakonodajalca na evropski ravni. Komisija pa je podala predloge za to, da bi dopolnili evropski azilni sistem. To je v skladu z našo strategijo. Računam na pomoč Evropskega parlamenta, zato da bomo hitro napredovali na pogajanjih v zvezi z vsemi migracijskimi dosejami, o katerih danes govorimo. Danes dopoldan smo predstavili tudi peto poročilo o premestitvah tukaj se zadeve pospešujejo in zdaj ni čas, da se upočasnimo. Ne, zdaj je čas, da še bolj pospešimo. Prizadevanja držav članic moramo redno podpirati, zato da bomo ukrepili ta pozitivni trend. Po drugi strani pa imamo seveda še zavezo, da bomo prevzeli ljudi iz Turčije. Kaj ti? Za vsaka vrata, ki se zaprejo nezakonitim migracijam, moramo odpreti okno varnemu prehodu. Številke so obetajoče. Več kot 8 tisoč ljudi smo premestili. Kar zadeva zunanje vidike naše migracijske politike, pred kratkim smo sprejeli okvir za partnerstvo, v katerem bomo sodelovali z državami. To partnerstvo je usmerjeno v rezultate in eno od ključnih vprašanj je, kako vračati tiste, ki nimajo pravice, da ostanejo. Vračanje, ki mu mora slediti trajnostna integracija, je drag postopek. In ta okvir bo naslovil tudi razloge za nezakonite migracije iz tretjih držav. Naša politika je polna izzivov in to bo spremenilo podobo azilne in begunske politike Evropske unije. Zaenkrat je bila ta politika razdrobljena in ni bila sposobna spopasti se s temi izzivi. Viri, ki so na voljo, so omejeni, s tem se strinjate tudi vi, jaz pa se strinjam z vami, da je to še en razlog več, zakaj je treba te vire učinkovito uporabiti. Sredstva bi morali uporabiti za to, da se borimo proti virom migracij. Po drugi strani pa imamo obvezo, da poskrbimo, da bodo ta sredstva porabljena v skladu z dobrim finančnim upravljanjem. In zagotavljam vam, da veliko pomena dajem dobremu upravljanju evropskega proračuna na področju notranjih zadev. Naša sredstva upravljajo države članice v okviru deljenega upravljanja. Države članice imajo precej avtonomije pri opredeljevanju ukrepov, ki naj se izvajajo. Tesno sodelovanje je ključnega pomena za to, da poskrbimo, da se sredstva porabljajo tako, kot je treba in da zagotovimo, da se dosegajo dogovorjeni cilji. Nadzor zagotovimo tako, da ocenjujemo letna poročila, ki jih eh, vlagajo organi. Komisija prav tako spremlja izvajanje programov. Komisija sodeluje tudi z Evropskim računskim sodiščem v okviru letne revizije in posameznih posebnih poročil. Komisija bo preučila mnenja sodišča, ko jih dobi in to zelo natančno. Kaj ti ponavljam, dejansko moramo zagotoviti konkretne rezultate, na voljo pa imamo samo zelo omejene vire. Naša naloga je, da delo opravljamo popolnoma pregledno. To niso prazne besede. Objavljamo podatke o državah članicah, vsakih 15 dni pa objavljamo tudi podatke o plačilih strani držav članic v okviru ASF-a in AMIF-a. Komisija bo naslednje leto parlamentu in svetu poročala o izvajanju dosjeja 2007-2014, kar zadeva sklad za migracije in azil in kar zadeva sklad za notranjo varnost, ta sklad naj bi tekel od leta 2014 do 2020. Tukaj bomo izvedli umestni pregled, september 2017 in maj 2018. Tu mes bomo izvedli to preiskavo. Do konca 2018 bomo pripravili poročilo za vas. To bo ob seveda letnem poročanju o izvajanju proračuna Evropske unije. Prejšnji teden je podpredsednica Georgijeva predstavila letno poročilo o upravljanju in uspešnosti za evropski proračun. Veliko imamo izzivov. Leta 2015 smo morali združiti politične pobude in strateško uporabo proračuna EU. Odziv Evropske unije na begunsko krizo je primer takšnega strateškega pristopa k financiranju. Zato, ker smo spremljali izvajanje in seveda prenašali smo zneske. Od tam, kjer jih nismo potrebovali, tja, kamor smo jih potrebovali. Hvala lepa še enkrat za vašo podporo z veseljem pa bom odgovoril na vaše vprašanja. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. EU je bila hitra in se je odzvala na dramatično situacijo. Vsi smo to spremljali. Mislim, da je to bilo pomembno in to je bil tudi signal za državljane, da se Evropska unija lahko izkaže za sposobno, še posebej, kar zadeva človekoljubno pomoč in takojšnjo pomoč. To je že nekaj pomembnega. Mi pa se ukvarjamo tudi z razmerami v Grčiji. Tam smo tudi bili. Vprašanje je, kako bomo poskrbeli ali kako boste vi poskrbeli, da bo Grčija imela dovolj zmogljivosti, kar zadeva upravljanje. V vprašalniku je pisalo, da veliko sredstev dajete v NHCR. -ju. V NHCR ima posebne pogoje za uporabo denarja. Zanima me, kako ste si zagotovili pregled nad tem, kar se dogaja v Grčiji in v Južni Italiji, da se v okviru skupnega upravljanja torej res dogaja to, kar je treba storiti. Po naših izkušnjah se je mogoče z državami članicami o veliko zadeva govoriti, zgodi pa se nič. Kako bomo poskrbeli, da bodo torej storile to, kar so obljubili. Potem pa dobi besedo gospa Holmajer in tudi drugi, ki ste prosili za njo seveda. Povem vam lahko, da vse države članice sodelujejo na tem področju. Ne slišimo pritožb. Seveda spremljamo razmere, kajte v preteklosti smo imeli nekaj ne pozitivnih presenečenj. Vi veste, kaj se je zgodilo v preteklosti. Ampak zaenkrat je sodelovanje odlično. Svoje obveznosti države izpolnjujejo in prav tako so oblikovale vse institucionalne mehanizme za to, da bi bolje upravljali z situacijo na terenu. ljudi pošiljamo v Grčijo in Italijo. To so države, ki se soočajo z največjim pritiskom. Kakor sem rekel, vsak dan delamo na tem. Res, države opravljajo dobro delo. Še enkrat dobro sodelujemo in upamo, da bomo na koncu lahko rekli, da je bilo sodelovanje odlično ampak vse do konca moramo natančno spremljati zadeve. Hvala. Veliko se vas je javilo k besedi, prva pa je gospa Holmajer, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Zdi se mi, da migracijska in begunska kriza ni kratkoročna kriza, mislim, da bi tudi z vidika proračuna morali to upoštevati. Mislim, da na to zaenkrat še nismo pripravljeni. Mislim, da smo na robu tega, kar ustreza pravilom proračuna. Zanima me, ali bi strani držav članic lahko dobili kak signal, da bi lahko šli še naprej, da bi to rešili. Ali obstaja kakšen signal? v zvezi z večletnim finančnim okvirom ali imajo namen, da bi kaj spremenili, zato da bi spet šli v normalni proračunski okvir. V zvezi s tem pa še milijarda, ki jo je treba dobiti iz obstoječega proračuna ob mm, migracijski krizi, zato da bomo podprli sklad za Afriko. Ne vem, kako bo to ostalo v skladu z pravili, če države članice mislijo samo na se in ne na to, kar mora rešiti Evropska unija. Za enkrat. Še nismo šli čez rob ampak sredstva so še vedno na voljo. Rekel bi nasprotno. Mislim, da bi morali delati tako, kot je treba, zato da bomo denar absorbirali. Tako Italija kot Grčija imata še veliko dela na tem področju. Oblasti tam sodelujejo z nami. Vemo, kaj bodo potrebovali naslednje leto. To so nam že povedali. Seveda bomo o tem govorili v okviru mestnega pregleda. Ampak Monika zaenkrat zadeve delujejo tako, kot je treba. In ne na zadnje, države članice vedno zahtevajo več, kot potrebujejo. ampak tudi mi smo že bili na drugi strani, tako da vemo, kako razmišljajo in kaj je treba storiti. Hvala, gospa Šmit. Kolega Dajon potem. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala komisarju za to, da se je oglasil v našem odboru. Lepo je, da vas vidimo tukaj. kolegica Hulmarjeva je dejala, da je tukaj potrebnega veliko denarja in s tem se strinjam. Mislim, da je to strukturno vprašanje v odboru KONT. Vedno govorimo o proračunu, ki temelji na uspešnosti. Vidimo, da gre za nenadno povečanje povpraševanja in veliko več virov bomo potrebovali, zato je ta vidik še toliko bolj pomemben. Tri primere vam bom dal, morda lahko odgovorite na to. Naprimer, kako proračun, ki temelji na uspešnosti, igra svojo vlogo tukaj. Žarišne točke, naprimer, kakšni so kvalitativni kriteriji v tem pogledu, kakovost obdelave, prošen za azil, in tudi kakovost, ko govorimo o storitvah za družine in tako naprej. Govorim o pravni kakovosti postopka. Drugo vprašanje je še bolj težko. Govorili ste o pristopu spopadanja z razlogi za migracije. Vsi poznamo to vozlišče za migracije. Če jim bolj pomagamo, se ljudje lahko izobražujejo in pomagajo sami sebi. Ampak zaposlovanja potem ni, zato dobimo samo bolj izobražene ljudi. In migracije je potem več v Evropo kot prej, zato ker obstaja več ljudi, ki jim lahko uspe priti do Evrope. Ne glede na to, kako to obravnavamo, me zanima naslednje, kako lahko uporabite proračun, ki temelji na uspešnosti v tem kontekstu, kakšni so vaši cilji, kako boste te cilje opredelili in kako lahko v tem odboru merimo rezultate takšnega pristopa. In potem tretjič, če bo vse šlo tako, kot je treba, mislim, da bomo obiskali Libanon in Jordanijo jeseni. v tem kontekstu vidimo veliko podob od tam, ki so precej grozljive, tako za državi kot za begunce. Zanima me, kaj menite, čemu bi se morali posvečati, ko govorimo o pomoči Evropske unije v teh dveh državah. Hvala. Libanon. Jordanija in Turčija so pod pritiskom. Sam sem obiskal te države in videl sem, kakšna je situacija na terenu. Kakor tudi vi. Podpiramo jih, veliko denarja smo jim dali na voljo. Sodelujemo pa tudi z UNHCR in lokalnim oblastem, dajemo možnosti, da ravnajo za situacijo na terenu. Kakor veste, ne moremo oblikovati žariščnih točk v teh državah. Pred 20 leti smo sprožili to zamiso. Te točke je mogoče oblikovati samo v okviru evropskega ozemlja. Vendar lahko pa storimo ne, nekaj drugega. Pošljemo lahko svoje strokovnjake in naši strokovnjaki so zelo izkušeni. Kakor sem dejal, imamo tudi odlično vzpostavljeno sodelovanje z nacionalnimi oblastmi v teh državah. še nekaj vam želim povedati. Glede na to, kakšna je situacija v Libanonu in tudi v Jordaniji, lahko vidimo, da vprašanje beguncev zlorabljajo tisti, ki želijo destabilizirati ti dve države. Zato seveda tudi to spremljamo povem vam lahko, da Evropska unija pomaga tema dvema državama, pa ne samo to, zagotavljamo jim tudi potrebno diplomatsko in politično kritje v teh težkih trenutkih. Kar zadeva drugo vprašanje v zvezi z uročimi žariščimi točkami. Še enkrat jih bom obiskal, bil sem v Lampeduzi v Italiji in eh, ne vem, ali veste, kakšna je bila situacija pred letom dni. Zelo slaba z veliko vidikov, ne samo v žariščnih točkah, ampak tudi v centrih za sprejem. Spomnite se, kako je bilo v Idomeniju. No, zadeve so se izboljšale, zato ker smo pač tudi mi pomagali, mi smo tam po naravni poti. Ne samo, da spremljamo to zdaljave. Kakšna je vloga žarišne točke? No, to sem že večkrat razložil, ampak kakšna je trenutno ta uloga? Njihova glavna naloga je, da ločijo med tistimi, ki potrebujejo mednarodno zaščito in drugimi, ki jih je treba vrniti. To sem povedal že v svojih uvodnih besedah. Žarične točke morajo ljudi obravnavati človeško, in spoštovanjem. Spoštovati pa mora tudi njihovo dostojanstvo. In to se tudi dogaja. Na začetku so bile razmere zelo nenavadne, zelo zmedene. Zadeve so zdaj boljše. Tudi v Bruslju nekateri politiki in tudi poslanci in predstavniki komisije ne poznajo razlike med žarišno točko in sprejemnim centrom sprejemni centr je vzpostavljen zato, da gostite ljudi. Žarišna točka pa ima popolnoma drugačno vlogo. Zdaj to vlogo upravljajo tako, kot je treba. Če sem odkrit, pred letom dni bi lagal, če bi rekel, da so sistemi, ki smo jih oblikovali, delovali tako, kot je treba. No, štiri žarišne točke imamo v Grči, in 4 v Italiji. In v nekaj dneh bo Italija oblikovala še dve žarišni točki. V Italiji, še bolj kot v Grčiji, je pritisk zelo velik. Srednje, sredozemska pot je še vedno odprta, govorimo o tisočih ljudeh. Po drugi strani, če se vrnemo v drugo soseščino Evrope, je tako, da je dogovor med EU in Turčijo začel delovati imamo že prve otepljive rezultate. Številke so dramatično padle, samo da vam podam nekaj številk. Lani smo imeli v enem tednu več kot 10 tisoč ljudi, ki so prišli preko Egejskega morja. Zdaj jih pride 40 ali 50. Če bo ta dogovor še naprej deloval, bodo zadeve boljše v prihodnosti. 9 včerajšnjih točk, torej 4 v Italiji, 5 v Grčiji, zadeve zdaj dobro delujejo. Torej. Naši ljudje so tam, da pomagajo. Operativna pomoč je pomoč, ki jo zagotavlja tudi Frontex in EASO. Posvečajo pa se čemu? Spremljajo meja, iskanju in reševanju, registraciji, jemanju prstnih otisov ter identifikaciji. Prav tako pa migrante in prosilce za azil obveščajo o njihovih pravicah. Tega pred letom dni ni bilo. Bil sem v Lampeduzi in sam sem to nalogo upravljal skupaj z migracijem oziroma z ministrom za migracije iz Luksemburga. Zato, ker servisa tam ni bilo, da bi migrantom povedali, kaj je treba storiti, zato da bodo našli pravne poti, da pridejo v Evropo. In še zadnji komentar kaj počnu nacionalni organi. Na začetku so vsi pričakovali, da bo vse storjeno na evropski ravni. Zdaj so se tudi tukaj zadeve spremenile. Kompetentni nacionalni organi z našo podporo, našimi strokovnjaki in našim denarjem nalogo opravljajo bolje. Zahvaljujoč Torej temu, kar sem povedal na začetku, lahko rečemo, da je situacija zdaj boljša, kot je bila prej. Spomnimo se, kje smo bili pred letom dni in kje smo zdaj. V zvezi s tem še bomo sveda delali naprej. Povemo lahko še nekaj. Za obe državi je kar nekaj časa trajalo, da so vzpostavili odgovorne oblasti. Te oblasti zdaj delujejo, vsak dan komunicirajo, sodelujejo z našimi uradniki, zato da bi bolj natančno spremljali, kako se porabi denar, ki jim ga damo, kako se porabi torej na terenu. Hvala lepa, Ajala Sender je naslednja, izvolite. Gracias, hvala lepa, hvala gospa predsednica in hvala gospod komisar za to, da ste nam podali tako natančno poročilo. Zanima me. Ali se komisija zaveda naslednjega? Vi se boste prav gotovo vedeli, o čem govorim. Namreč. Pred krizo v Španiji, pred desetimi leti, smo se s tem soopadali, ampak zanima me, ali obstajajo zamude. O čem govorim? Če imamo krizo in če se je treba hitro odzvati, se pojavljajo težave, zato ker se nabere veliko problemov. V Južni Evropi smo že videli nekaj težav v zvezi s tem, zato želim, če je mogoče, vedeti, kako bi lahko premustili te težave z zamudami, kajti zdi se, da smo se začeli spopadati z zamudami. V Grčiji, v Italiji, je že tako. Dokolikšne mere se razlikujejo ljudje, ki so prišli v Grčijo in Italijo, od tistih, ki so že nekaj časa v Kalejo, naprimer. In še nekaj, če si pogledamo denar, ki ga prejema vsaka država članica, me zanima, ali se to nanaša na dejavnosti sprejema. Slišali smo že o 6000 evrih na begunca. Ne vemo, odkot je prišla ta številka, ampak povete nam, koliko denarja dobijo države članice. Kajti mislim, da je zelo pomembno, da se države članice zavežejo k temu, da bodo sprejele fiksne kvote ljudi in potem moramo se do poskrbeti, da se bodo države članice držale svojih zavez. Države članice so sprejele zavezo, da bodo sprejele določene kvote beguncev in to bi že morale storiti. Civilna družba v Španiji je jasna. ljudje so nam še ponudili, da bi gostili ljudi, še posebej otroke, ki so lahko tudi bolni. Zanima me, ali bi komisija podprla prizadevanja v tej smeri, da bi podprli države članice pri sprejemanju beguncev, ki so jih že tako ali tako nameravali sprejeti. V primeru Italije, na primer, vsak dan tja pride tisoče ljudi. Veliko je zaostanka tam. Druge države članice pa beguncev ne sprejemajo, čeprav je družba na to pripravljena. Naprimer, lokalne oblasti v moji državi so pripravljene odigrati svojo vlogo, potem bo še denar za Turčijo. ter Jordanija in Libanon. S Turčijo smo dosegli dogovor, z vzhoda pride 40 ljudi. Ampak koliko jih pride v Turčijo? Ali imamo kakšne zanesljive podatke o tem, kaj se dogaja v Turčiji, kaj ti dogovor pokriva tudi obljubo o urejanju te situacije. In zanima me, ali že zdaj veste, kaj se dogaja da bi identificirali mladoletnike brez spremstva. Boriti se moramo tudi proti diskriminaciji, to vodi v težave. Zdi se, da imamo Sirice ali ljudi, ki pravijo, da pridejo iz Sirije in oni so prvorazredni begunci, drugorazredni begunci so pa ljudje iz drugih koncev sveta. Oni so morda manj prepoznavni. prihaja tudi do goljofij, seveda. Sirijski potni listi se prodajajo in tako naprej. Na koncu pa še nekaj. Ali komisija namerava vzpostaviti humanitarne koridorje? Vem, da je bila zamisel, da bi vzpostavili humanitarni koridor, zato da ne bi prišlo več do smrti, ki smo jim bili priča prej. Mislim, da bomo na neki točki morali začeti razmišljati tudi o tem. In seveda tihotapci, tihotapci poznajo poti, vedo, kje morajo iti in kje ne, svoje poti seveda ustrezno tudi izbirajo. Hvala. Thank you. Well. Najlepša hvala. Številne pripombe ste imeli. Naj začnem pri vaši državi. Španija, kot veste, trenutno ni izrazito prizadeta. Takšna je sicer situacija je bila pred nekaj leti, vendar na srečo migracij iz Maroka ni več ste pa povdarili tudi nekatera druga vprašanja. Tako v Italiji kot v Grčiji je treba vse skupaj izvajati ob spoštovanju Dublinske uredbe. Poročilo iz Grčije tudi kaže določen napredek, vendar pa ciljev še nismo dosegli. omenjali ste tudi nekaj, kar je za nas zelo pomembno, kaj se bo dogajalo v primeru premestitev in ali bodo vse države članice izvajale skupne ukrepe. Glede Turčije sem bil zelo razočaran, danes sem nekoliko manj razočaran, vmes so se stvari izboljšale. Številke so se povečale, nismo pa dosegli ravni naših ambicij. Pred nekaj meseci sem povedal, da je bil naš cilj premestiti 6000 ljudi na teden, tega pa še nismo dosegli. Nekatere države članice niso pripravljene sodelovati v tej schemi, vendar pa morajo razumeti nekaj. To je obvezno. Zaenkrat se nismo odločili, sprejeti kakršnih koli ukrepov v povezavi s tem, če pa bo to potrebno, bomo to tudi storili. Zaenkrat še ni pravi trenutek za to, vendar morajo države članice razumeti, da ko se na institucijah pogovarjamo o solidarnosti in odgovornosti, še posebej na Evropskem parlamentu, morajo to upoštevati. Solidarnost po meri ne obstaja. In če Evropa še vedno, če Evropa še vedno obstaja, je to ravno zaradi teh dveh načel. Zaradi moralnega in pravnega načela, ki je zapisano v pogodbi. Zato ste spraševali, koliko sredstev prejmejo države članice za premestitev prosilcev za azil. Zneski so visoki 6000 evrov na osebo. Še nekaj, na to sem se skliceval že danes do povodne, pa tudi prej sem to omenil. Število primerov premestitev se izboljšuje in zdaj moramo trud še okrepiti. koliko beguncev prečka sirsko, turško mejo na poti v Evropo. Tega ni mogoče izračunati, saj dobro veste, da je tam meni nadzor praktično neobstoječ. Več kot milijon beguncev je trenutno v Turčiji. To je en znesek. Je pa dobro, da se zavedamo, da je v samem obrobju Istanbula več kot pol milijona ljudi neopisanih, neregistriranih pa je kdo ve še koliko. Prihaja tudi do primerov prebegov in zato ni mogoče podati jasne ocene. Vemo pa točno število posameznikov, ki prečkajo Egejsko more. V tem primeru je bil dosežen napredek. Še vedno moramo na tem delati. Prav tako ste omenjali zelo občutljivo vprašanje, ki je povezano z mladoletnimi osebami brez sredstva. Naj podam številko. Le sedem otrok oziroma mladoletnih oseb brez spremstva je bilo trenutno premeščenih iz Grčije v druge države članice Evropske unije. Sedem. Le sedem. Trenutno je v Grčiji 2000 mladoletnih brez spremstva. In to moramo reševati. Situacija je res huda in dobro se zavedamo, kako občutljiva skupina so mladi in otroci. Potem se govorili tudi o prvorazrednih in drugorazrednih beguncih. Se upravičujem, tega ne razumem. Razen, če govorite o tistih, ki imajo denar, in po drugih, ki pridejo na naše meje brez denarja. Ne gre pa tukaj za nekakšno poljubno izbiranje beguncev, ne morete kot begunec enostavno kupiti prepustnice v varno zatočišče in v žariščnih točkah nikakor ne ločujemo med tistimi, ki kaj imajo in drugimi, ki nimajo ničesar. Ne moramo jih izbirati na tak način, slediti je treba formalnostim in pristojni organi se tega držijo. Morda vas nisem pravilno razumel. Ne, govorila sem v bistvu o beguncih, ki prihajajo iz Sirije in tisti, ki prihajajo drugot. In tudi v tem primeru to niso prvorazredni ali drugorazredni priseljenci, o čemer ste govorili. Na srečo zdaj situacijo bolje upravljamo. Ko nekdo prispe na žarično točko in to sem si ogledal na lastne oči, se sami prijavijo kot sirici. Večina pa jih verjetno ni sirico. Vendar pa ljudje, ki delajo na žariščnih točkah, so dovolj usposobljeni, da ugotovijo, ali je nekdo dejansko iz Sirije in je upravičen do statusa prosilca za azil v Evropski uniji. Kdo pa ni tega upravičena? zdaj so se na terenu stvari v tem smislu že izboljšale. A to je pomembno, da se zavedamo, da se ocene na žariščnih točkih opravljajo posamično. Ni mogoče reči, ta skupina lahko prečka mejo, zato stvari tako dolgo trajajo, saj treba vsak primer posamično obravnavati. On humanitarian corridors, potem pa še humanitarno namestitev. Danes smo sprejeli predlog o premestitvi. Gre za izključno evropski mehanizem in verjetno bomo s tem lahko odgovorili tudi na vaše pomisleke. Kot veste, je moje trdno prepričanje, ki je skladno tudi strategijo Evropske unije celovito. To sem povedal že na začetku. Ko okrepimo meni nadzor in obenem poskrbimo tudi za boje proti tihotapcem, moramo to pospremiti tudi z odpiranjem zakonitih kanalov in poti za ljudi, ki pomoč potrebujejo. Naj vas opomnim, da na glavnih frontah bitke proti tihotapcem nismo bili uspešni. Mreža tihotapcev, to vas bo morda presenetilo, je v nekaterih primerjih bolje organizirana kot mreža mednarodnega sodelovanja. Zmožni so bili poiskati luknje, vrzeli, mi pa, ki v okviru NATO in drugih struktur skušamo zaščititi meje, ne moremo preprečiti izkoriščanja obupanih ljudi. Začeli smo tudi z izvajanjem programa sodelovanja s tretjimi državami, s čimer naj bi nekako zajezili nezakonito priseljevanje. Vemo, kje so glavne baze tihotapcev, v Turčiji, v drugih državah, ne pa v Libiji, sam tam nismo še našli nobenih sogovornikov. Veste, kakšna je situacija. Takšno je trenutno stanje. Skušali smo upoštevati vse vidike te problematike in prepričan sem, da bomo s časoma lahko dosegli še več rezultatov. Zdaj pa smo v položaju, ki nam omogoča, da povemo, da je situacija boljša kot prej. Mikrofon, prosim. Torej, vzpostavljamo tudi okvir za premestitev znotraj Evropske unije. In to je predlog, ki je bil rano kar natisnjen. Zato ste zvedeli celo pred mano. Kolegica Dlevejova, prosim. Interaktivni. Se pravi, če vam glede na to, da gre za interakcijo, za dialoško situacijo, mi dovolite, da se odzovam še na to, na kar me je opozoril kolega prejšnji teden. Naj vas opomnim, da kot komisar nisem pristojen za uporabo sredstev v tretjih državah, kot veste. Če pa želite lahko v sodelovanju z pristojnim uradom Evropske komisije ugotovimo, kako je s tem. In tudi jaz bi si želel določen odgovor v povezavi s tem, saj nas to skrbi. Trudimo se po vseh močeh, da bi se izognili begu možganov. Trenutno pa počnemo nekaj popolnoma nasprotnega. Upam, da bomo enkrat kot Evropska unija v položaju, ko bomo lahko tem državam zagotovili pomoč z usposobljenim osebjem, tako da ne bo prihajalo do bega možganov iz teh držav, ki moramo pomagati, čeprav zdaj za odpiranje meja počnemo ravno nasprotno. Martina. Hvala, gospa predsednica, spoštovani komisar Avramopoulos. Moram reči, da me veseli, da ste danes z nami že od začetka postopka razrešnice se veselim srečanja z vami. Poročevalka sem bila, večkrat sem zaprosila za vašo prisotnost, to mi ni uspelo, zdaj pa ste tukaj. Prihodni poročevalec za razrežnico v letu 2017 pa ima veliko sreča, saj se z vami lahko sreča že na začetku postopka razrežnice. Povedali ste že, kako pomembna so za vas poročila Evropskega računskega sodišča in tudi odnos s tem organom. Imam tri pripombe, bolj kot pa vprašanja. Prvič, posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, ki je vezano na izdatke za imigracije v državah Južnega sredozemlja in vzhodne soseščine. To poročilo je pokazalo, da konkretni mehanizem nadzora v smislu sredstev pomankljiv in novi ukrepi, naprimer prihodni pakt glede instrumentov za begunce v Turčiji, kaže na to, da vzpostavitev ustreznega mehanizma postaja vedno bolj pomemben. Mehanizem nadzora potrebujemo zato, da bomo lahko na ustrezen način spremljali izdatke, obenem pa zagotovili tudi podrobno analizo porazdelitve sredstev na nove instrumente. Na tak način bomo lahko ugotovili tudi, iz katerega sklada se financira katere projekte. Kako se boste na to odzvali, kako boste delali na osnovi tega posebnega poročila. Potem pa še drugo vprašanje. Pritok migrantov in beguncov je dinamičen proces, ki bi lahko povzročil nove krize v državah izvora. Zaradi tega se lahko prioritete tudi zamenjajo. Mislim, da je fleksibilnost bistvenega pomena in to bi pozdravili tudi konkretne predloge glede tega, kako se lahko soočimo z potencijalno preusmeritvijo sredstev, če bo to potrebno. Nezmožnost prilagajanja razvoju teh dogodkov mislim, da bo Evropo izpostavila še večjim tveganjem. Kakšno je vaše stališče glede prožnosti in kako si to prožnost predstavljate v prihodnosti? Pa še zadnje, a vendarle pomembno vprašanje, seveda je migracijska agenda pogosto razdeljena na kratkoročne cilje, politiko vračanja in dolgoročne cilje, ko gre torej za odpravljanje vzrokov migracij v državah izvora, naprimer razvojno vprašanje, zgradne zmogljivosti, infrastrukture in tako dalje. Kljub temu sem prepričana, da bi morali obe vprašanje obravnavati skupaj in ob istem času. Evropska komisija bi nam mogala, morala predstaviti določene predloge glede tega, kako bi lahko bolje usklajevali ta dva cilja, tako v smislu prioritet, kot financiranja. Kako boste zagotovili boljše usklajevanje, ustrezne sinergije med tema dvema velikima sklopoma ciljev? Najlepša hvala, ne bom se spuščala v dodatne razprave, saj bi bili lahko tukaj še dolge ure, kot vidite, so te stvari zelo zanimive za vse. Nas sem se pa želel sredotočiti na vprašanje poročunskega nadzora in uporabe poročuna. Hvala, da ste z nami. Najlepša hvala za vašo dobrodošlico, za prijazne besede, vendar sprožil bom proti napade. Prvič, tukaj sem fizično, emocionalno, psihološko, intelektualno in s celim zaledjem zavez, ki smo jih sprejeli in ki jih bomo izpeljali. Na začetku v vodnih pripombah sem to že povedal. No, glede na to, da ste te omenili, da sem potreboval nekaj časa, da sem se odrežil tega sestanka, da prav gotovo tudi na svetu so stvari trajale nekaj časa, žal so mi teroristi preprečili, da bi prišel sem, sam se soočam tudi z nekaterimi varnostnimi grožnjami zaradi svojih pristojnosti in dobro so vedeli, kako nas lahko ogrozijo. Najbolj pomembno pa je, da sem danes tukaj na sestanku tega odbora. Prav gotovo podpiram nadzor, transparentnost, vse, kar ste omenjali in to smo dokazali. Mislim, da sem vam na začetku predstavil izčrpno poročilo glede tega, kako delujemo skladno z zahtevami vaših odborov. Lahko pa povem, da bom odbor ponovno obiskal. Pred ali pa po Božiču in sicer v času postopka razrešnice. Lahko povem nekaj na štiri oči, nekaj več pritiska boste morali izvajati, pa bodo stvari bolje potekali. Res je, ko pravite, da sem eden izmed komisarjev, ki zelo pogosto obiskujejo Evropski parlament, kot pa veste, ima pa vsebne odnose z odborom Libe, z njimi se zelo pogosto srečujem, bom pa na razpolago tudi vam, če boste name ustrezno pritisnili. Pa še nekaj, kar ste omenili prej. Povedali ste, da bi potrebovali vsaj nekaj ur za odbor poglobljeno obravnavo, glede na to, da nimamo dovolj časa, pa predlagam, da na vaša vprašanja raje odgovorim v pisni obliki. Ne bi si želel preveč filozofirati, zapadati v teorijo in politična vprašanja. Razumem pa, da so to za vas zelo pomembna vprašanja, ki so tudi vsebinska in zato moram prositi svoje strokovnjake in osebe, da mi dajo na voljo vse ustrezne številke, statistike, tako da bom lahko na zadovoljiv odgovor na zdravljiv način odgovoril na vaše prošnje v naslednjih nekaj dnevih. Kar zadeva fleksibilnost, smo pokazali veliko pripravljenost v smislu prožnosti pri financiranju naše politike in izpolnjevanju različnih potreb, tudi po zaslugi vas, Evropskega parlamenta. V umestnem pregledu bom to gotovo tudi omenjal. Kot sem povedal, bo to vključeno v poročilo. Zdaj pa še. Kratkoračni ukrepi in dolgoročne prioritete. Kratkoračne prioritete so povezane s tem, kar smo si želeli storiti v teh izrednih razmerah, v zelo kompleksnih okoličinah. Kot veste, pa smo sprejeli tudi strategijo. Soočanje z migracijskimi tokovi in begunci ni nekaj, kar se bo kmalo končalo. In to je to, kar smo lahko storili na komisiji. Od prvega meseca mandata te komisije smo ob predvidevanju že sprejeli skupni načrt za evropske migracije, potem tudi načrt za premestitev in pa svežen za azil. Ravno danes smo zaključili delo na tem doseju. Veste, kako dela administracija v Bruslju. Že samo dejstvo, da nam je uspelo to doseči v tako kratkem obdobju, priča o tem, da je to velik dosežek. V prvih šestih mesecih našega mandata smo vzpostavili tudi Evropsko mejno stražo in obalno stražo. Se borili tudi proti predsotkov, ne moram povedati, kako so me te stvari skrbele in tudi prizadele, še vedno pa bomo delali na tem. Se soočali z zelo kompleksnimi okoliščinami, obenem pa bomo pripravljali Evropo na to, kar se bo dogajalo v prihodnosti, pa ne le Evropa. Sprejeli smo tudi nekatere pobude za to, da bi izpostavili to problematiko na globalni ravni. Sklicano bo izredno zasedanje Združenih narodov oziroma bilo bo sklicano septembra in to na osnovi naše pobude. Uporabili smo vsa razpoložljiva politična orodja in metode, da smo prepričali vse, da tukaj ne gre le za evropski problem. Začel se je kot problem Italije, Španije in Grče. To je na to postal problem Južne Evrope in zdaj vsi vemo, da je to paneevropska težava in vsi vemo, da je to zdaj tudi globalna težava. Zakaj to pravim? Zato, ker potrebujemo globalno strategijo. Dovolite mi, da nekako osvetlim to, o čemer trenutno razpravljamo. Trenutno ni le 1,5 milijona beguncev v Evropi. 65 milijonov beguncev je po celem svetu. To je bistveno. In ne vemo, kaj se bo zgodilo jutri. Na to sem nagmigoval v uvodnih izjavah. Si lahko predstavljate, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do stabilizacije še ene, destabilizacije še ene države na Bližnjem vzhodu. Severni Afriki. Ne bom pokazal s prstom na nobeno od držav, nekatere so bile že omenjene v razpravah tu, ampak tukaj gre za visoka tveganja, za veliko nevarnost. In Evropa se mora na to zelo dobro pripraviti in smo dobro pripravljeni. Naša strategija je zazrta v prihodnost. Nameravamo pripraviti Evropsko unijo z ustreženimi mehanizmi, instrumenti, novimi agencijami in to brez tega, da bi izdali temeljna načela, na katerih stoji Evropa. In verjemite mi, to ni enostavno. To ni enostavno zato, ker se moramo žal soočati z močnimi odzivi, ki so vsega, ob usponu populizma v Evropi. Trenutno naslavljam politično institucijo. In s tem zelo dobro veste, o kom govorim. Porast populizma in nacionalizma je huda stvar. Zdaj, v smislu tega vprašanja, ampak tudi v smislu dolgoročne strategije. Te politične silnice izkoriščajo to situacijo in to krizo v Evropi. Ne bom se spuščal v to, ampak sem želel razmislek predstaviti izven okvira današnje razprave tudi v širšo perspektivo. Gre za zelo kompleksne politične, humanitarne situacije, ki so bolj izredne kot katerekoli, s katerimi se je soočala Evropa v preteklosti. In pripravljamo se na to, kar se bo dogajalo v prihodnosti. Zato potrebujemo vašo pomoč, vašo podporo, vaše nasvete in vaše razumevanje. Martina. Hvala, gospod komisar. Zapisala sem si tri stvari, ki so zelo pomembne. Prišel bom še enkrat, pritiskate name in odgovoril bom na vse v pismi obliki da vsi se zavedamo grožnje, ki prihaja skrajne desnice evropskega političnega spektra, zato moramo poskrbiti za to, da ne bo prišlo do kakšnega škandala pri uporabi sredstva. Gospod Celar. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod komisar, da ste nas tako izčrpno. Mm -hmm. Eh, informirali, da lahko razpravljamo z vami. Obžalujem, da nisem bil od začetka tukaj, ker teče veliko prireditev usporedno. Najprej komentar. Eh, dobro je, da imate eh, pregled nad situacijo v Jordani in Libiji, tam eh, rastejo napetosti in paziti moramo, da tam ne bo prišlo do neljubih posledic. Upamo, da boste razvili neko globalno strategijo, to upamo, eh, vendar ne vem, ali nam bo to uspelo. Eh, Avstralija ima svojo strategijo za ravnanje z begunci, tam so ravno kar potrdili eh, trdo linijo vlade, mi evropejci pa moramo najti svojo rešitev. Eh, omenili ste eh, s pohvalo eh, ta dogovor s Turčijo, tri eh, milijoni eh, beguncev eh, so trenutno v Eh, Turčiji, iz Sirije ali pa so tudi iz eh, sosednjih držav, iz Afganistana, iz Bangladeša. Zakaj sprašujem? Septembra, ko sem bil tam, so mi eh, turški organi rekli, da so sprejeli 1,8 milijona sirskih beguncev. Vsi so registrirani, imajo osebno izkaznico. Eh, 220 tisoč je v eh, begunskih taboriščih, nihče ne more notri, ne more nihče tudi ven. Mi moramo eh, pol leta vnaprej zaprositi za dovoljenje Turškega ministrstva za eh, zunanje zadeve, da obiščemo vzorno taborišče. In eh, Turki pa tudi pravijo, da je meja od pomladi 2014 zaprta. Vse sem si tudi ogledal osebno in to so mi tudi potrdili mejni organi. Nikogar ne spuščajo več notri. S tem raste znotraj, eh, pritisk znotraj eh, eh Sirije in če dalje več je notranje razseljenih oseb. V zadnjih mesecih je več eh, tisoč Sirijcev prišlo eh, po balkanski poti v Evropo. Torej bi se eh, moralo število zmanjšati, če je meja zaprta med Sirijo in Turčijo. Odkot sedaj ti trije milijoni. Ali je to očinek dogovora s Turčijo, da tako malo prihaja, ali pa ni morda zapiranje balkanske poti privedlo do tega, da so ljudje rekli, da nima smisla oditi po tej poti, iščejo alternativne poti. Drugič, pri situaciji sirskih beguncev na kraju same. Uh, velja, pač, eh, da je med njimi zelo veliko eh, vojnih ranjencev, ki nimajo več moči, nekateri tudi nimajo več denarja, da bi eh, plačali tihotapcem. Tu so tri razlogi, zakaj so nekoliko usahnili begunski tokovi tudi brez eh, dogovora s Turčijo. Vsekakor pa je tudi pametno, da imamo nek eh, dogovor s Turčijo, nek postopek, sedaj naj bi Turčija prejemala tudi denar. Eh, mi smo se potrudili in mi smo videli, odkot smo spraskali denar v evropskem proračunu, da izpolnimo svoj delež. Koliko pa so oplačale države članice? Saj so obljubile dve milijardi. In bistveni del Eh, teh pogajanj s Turčijo je bila obljuba, da uh, jim uh, bomo zagotovili uh, brezvizumsko potovanje v EU, vendar tisti, ki so obljubili to, niso tisti, ki odločajo o tem. O tem bo odločal parlament in uh, v tem trenutku ne vidim večine v parlamentu, ki bi sklenila brezvizumska potovanja za turške državljane. Kaj se bo zgodilo, če iz objektivnih razlogov te točke ne bo mogoče izpolniti, ker pač tudi Turčija ne izpolnjuje obveznosti. In še zadnji, eh, gospod Šmit, eh, ker mora pač komisar oditi, eh, mora na letalo. Torej, gospa Šmit. Hvala lepa, hitro bom govorila. Oglasila sem se tudi zaradi tega, ker mislim, da komisar pričakuje, da ga bomo nekoliko pohvalili, ker je tukaj in Eh, po drugi strani, ker se je v zadnjih eh, šestih mesecih toliko zgodilo. Prihajam iz Avstrije, lani smo imeli velike probleme, hvaležni bi bili, če bi že tedaj imeli neke rešitve. Mar se kaj bi si prihlanili, tudi številne ukrepe, eh, zaradi katerih smo si nakopali jezo drugih evropskih držav. Dobro je, da so se sedaj stvari začele uh, Eh, nekoliko urejati. Sprašujem vas, ali ste vsem tem premislili tudi v dolgoročnih razsežnostih, ali ste razmišljali o financah, kako bo to šlo naprej. Upam in to je tudi vprašanje. Pravzaprav pričakujem sodelovanje eh, tudi s vašim kolegom Mimico. Saj ste rekli, afriški problem ni vaš eh, niste pristojni za to. Jaz sem bila poročevalka za razvojni sklad in tam sem eh, slišala eh, marsikaj od gospoda Mimice eh, in metal mi je polena pod noge in to eh, vsekakor ni bilo eh, pozitivno. Torej, to sodelovanje obstaja ali bo to obstajalo tudi dolgoročno. Rekli ste, da ste obiskali žarišne točke, tudi to je dobro, eh, kajti če ste eh, to videli, se boste tudi potrudili eh, za hitro ukrepanje in zaradi tega se mi to zdi dobro. Tudi konferenca Združenih narodov in tako naprej. Vendar mi imamo več problemov, kakšna je situacija zdaj, kako bo srednje, kako bo dolgoročno, kakšne so naše strategije strategije in seveda financiranje. Klavdija um, um, uh, uh, uh, je odgovorila na zadnje vprašanje glede srednjeročne in dolgoročne strategije, s katero ne bi se lotevali te problematike. No, glede na to, da prihajate iz Avstrije, naj povem, da pogosto obiskujem vašo državo. Avstrija je bila tudi pod velikimi pritiski, čeprav razumem, pa se je situacija normalizirala, vsaj trenutno je tako. Vendar pa moramo storiti več, to je res. Prav gotovo se zavedate svežnja za zunanje partnerstvo, ki smo ga napovedali pred enim mesecem. To je povezano tudi z politiko zunanjih razsežnosti, kjer sodelujemo z Afriko in tretjimi državami. Imeli pa smo tudi bilateralni vrh in tam smo govorili točno o tem cilju, da na takih dogodkih zberemo voditelje vseh držav in jih soočimo z njihovimi odgovornostmi. S tem pa se navizujem tudi na to, kar ste povedali o vlogi komisarja Mimice, kot veste, ima zelo pomemben portfelj ki je neposredno vezan na razvoj. Zdaj pa še pogoje varnost. Ta vzvod nameravamo uporabiti, če bo to potrebno. Morate pa razumeti, da moramo sodelovati, delati skupaj, ne zato, da bomo lahko zagotovili svojo pomoč in podporo, vendar pa moramo dobiti tako pomoč tudi z druge strani, tako da bomo lahko skupaj upravljali z migracijsko krizo. V tem smislu pa moramo še veliko storiti. Žal, tukaj še nismo dosegli ciljev, tokovi. Nezakonite migracije so še odprti. Zavedati pa se moramo, da so bili migranti z dožnih katerih glavnih poti tudi preko Balkana prisotni že prej, že prej smo se začeli soočati s s to politiko znotraj našega mandata. Zdaj pa imamo strategijo, imamo politiko, dobili smo tudi delno zavezo strani tretjih držav in upam, da se bodo stvari v naslednjih mesecih še izboljšali. Glede Jordanije in Libanona. Naj se navežem to, kar sem povedal že prej. To so države, ki potrebujete našo podporo in pomoč. Bili smo tam, videli smo, kakšno je stanje na terenu. Ti dve državi sta izpostavljena številnim tveganjem. Potrebujejo pomoč in skušali bodo pomagati. Kar zadeva sredstva, to ni znotraj mojih neposrednih pristojnosti. Tudi mi bi si želeli preprečiti, da bi se obupani ljudje odločali za nevarno pot v rokah tihotapcev. To sem povedal že prej in če naprej se borimo za to, da bi lahko tem ljudem omogočili podporo. Zdaj pa še nekaj glede tihotapcev sredstva za Turčijo. Naj izkoristim to priložnost. Turčiji ne dajemo denarja, to moram pojasniti. S financiranjem naj bi izpolnjevali zaveze v smislu določbe humanitarne pomoči, regionalne, nacionalne in lokalne oblasti naj bi se tako bolje soočale s pritokom beguncov. To pravim, zaradi tega, ker se ustvarja percepcija, da dajemo denar Turčiji. Ne, moramo potem ljudem zagotoviti pomoč. Skladno z informacijami, ki nam jih je dal UNHCR, je večina beguncev, ki prihajajo v Turčijo, siricev. Vse to trdijo. Prav tako pa so med njimi tudi iračani, veliko je pakistancev in več sto tisoč posameznikov je dobilo tudi jasna navodila srnitih otapcev, da uničijo svoje osebne dokumente. In temu smo bili že večkrat priča, ko prečkajo morje, jih obravnavajo na žariščnih točkah v Turčiji, pa ustrezen nadzor ni mogoč, celo turški organi ne vedo, odkje prihajajo te ljudi. Se moramo pozavedati, da Turki porabijo veliko sredstev za namestitev teh ljudi, ne glede na to, ali gre za Sirice ali za posameznike iz drugih držav. Dobro pa bi bilo seveda, če bi Turki lahko identificirali te ljudi. To bi bilo pozitivno tudi za Turčijo. Vidite, kaj se dogaja v Turčiji, avtomatično se je sprožilo toliko Mm, povezovanje terorističnih napadov z begunci. To pa ni pošteno. Ne vemo, kdo je odgovoren za to. Govorimo o treh milijonih beguncev, ne vemo pa, kdo so ti drugi ljudje, ki so tam. Približno 500 tisoč ljudi. Te številke pa nikdar ne bodo natančne. Eno nam povedo, ko gremo mi tja, drugo nam povedo, ko pridejo oni sem. Poznamo pa številne težave v turškem kontekstu. V skupnem načrtu sodelovanja med Evropsko unijo in Turčijo je zapisano, da nam bi Evropska unija mobilizirala finančna sredstva na trajnosten in odgovoren način. Zato, da bi lahko pomagala Turčiji, pri soočanju z določenimi potrebami in izzivi, ki se pojavljajo zaradi velike prisotnosti teh ljudi. Zato je komisija predvidela tudi poseben instrument za begunce v Turčiji, to je poseben sklad in že prej sem povedal, kam grejo ta sredstva. Prispevki držav članice Evropske unije so v obliki zunanih dodeljenih prispevkov, vendar pa ta denar še ni zagotovljen. Ampak Evropa izpolnjuje svoje zaveze, se pa srečujemo s težavami v izvajanju. Spoštovani komisar, zdaj moram poskrbeti tudi za vaš urnik, veseli me, da ste z nami. Bom pa nazaj, bom pa nazaj še pred Božičem, da spet boste z nami v našem odboru, dobro se bomo pripravili z vprašanji. Hvaležna sem vam, lepo potujte, kamorkoli že greste. Ne bo težava odpotovati od Zaventema do tja, kamor grem, ampak bo večja težava priti od tu do Zaventema. Najlepša hvala, hvala za vabilo in veselim se naslednjega sodelovanja. Najlepša hvala, to ocenimo. Zahvaljujem se tudi vašemu osebju. Hvala lepa, jutri nas čaka sestanek ob devetih, z nami bo komisar Kanjete. Sodeloval predtem tudi odbor. Jutre. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem, se vidimo jutri.